verlor zusammen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu Drage kolegice, dragi kolegi, prisrčno dobrodošli um, ob nadaljevanju našega sestanka danes eh, popovdan. Eh, glasovanja eh, danes do povdne so bila očitno tako neporna, da kar precej poslank in poslancev še počiva. Med nami je tudi kolegica Pija Lokateli, nekdanja kolegica Pija Lokateli za skupino učencev. Prisrčno dobrodošli za vaš obisk, za interes, za naše razprave. Smo pri točki številka 12, dejavnosti STOA, ki so povezane z odborom ENVI. in stoa, to je Science Technology Option Assessments in tu imamo dva prominentna gosta, um, ehm, Paparelo in Polja in slišali bomo, kaj stoja lahko naredi in tudi dela z ozirom na paleto tem s katerimi se ukvarjamo v okviru Envija. E, da bom besedo kar gospodu Tatareli, da poda uvod v to razpravo. E, hvala, predsedojoči. Zahvaljujem se vam zlasti za ta prvi sestanek, za to prvo možnost, ki nam je bila dana, nam članom stoje, e, da povemo, s kakšnimi dejavnostmi se stoja ukvarja. To se še ni zgodilo nikoli v preteklosti in rekli so mi, da tudi v drugih odborih še ni bila podana ta možnost. Vendar pa menim, da je sodelovanje med sto in odbori zelo pomembno. To sodelovanje je potrebno še okrepiti, eh, kajti stoa eh, ne eh, deluje brez usklajevanja na tem področju. Eh, tu gre za celo vrsto projektov in ne zdi se mi prav, eh, da stoa odloča eh, o tem ne, da bi vzdrževala stik z referenčnimi odbori. Zato se vam še posebej zahvaljujem, ker je ENVI prvi odbor, ki nam je dal to možnost. Projekti stoje niso izbrani na ključno. Obstajajo interne strukture, ki podajajo oceno in 20. Eh, maja na eh, sestanku se je glasovalo o projektih eh, kot odpor stoa smo torej izbrali projekte, ki jih bom nakratko naštel skupaj s kolegom Vitorijom Prodjem in začel bom za dobro vestjo. Projekt je bil najbolje ocenjen, je projekt, ki je išel iz predloga odbora projekta Eh, Envin. Sicer eh, gre za trajnostno upravljanje z vodami eh, in bil je dosežen zelo velik konsens. Drug pomemben projekt je projekt, ki ga je predstavil poslanec Rubik in zadeva eh, klimatske spremembe in vplive klimatskih sprememb na kmetijstvo. Eh, kot vemo, je kmetijstvo eh, odgovorno za 10 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Tretji projekt ima za predmet pomen astronomije, e, evolucije in nov zemljevid vesolja. Gre za delavnico, to je projekt, ki sem ga predstavil jaz in ki je naletel tudi na odobravanje. E, projekt poudarja pomen astronomije in prispevke evropskih podjetij v rezultatih znanstvenih misij v vesolju. In zanimivo je eh, tudi eh, pogledati na te materijale, ki, ki obravnavajo različne eh, vplive, ne nazadne, tudi vpliv na telekomunikacije. Skratka, gre za celo vrsto prednosti, ki izhajajo iz tega. In potem želim povedati še nekaj. Eh, in sicer vključena sta tudi eh, promet, transport, gre za odbor ITRE, gre za nove oblike preskrbe z energijo, gre za vozila, gre za vozila sodobne generacije, gre za to, da je potreben drugačen pogon avtomobilov. Hkrati pa gre tudi za vprašanja za poslovanja, za eh, oblikovanje oziroma ohranitev delovnih mest. Eh, kot vidite, obstaja cela vrsta zelo zanimivih vidikov v povezavi z našim delom. In eh, skupaj s poslanci želimo delati na teh projektih. To pomeni raziskovalci, znanstveniki skupaj eh, s poslanci tako, da eh, politika in znanost eh, postaneta bolj eh, povezani med seboj. Smart grid per l'energia è un progetto ambizioso. Potem sta še eh, dva projekta in sicer inteligentna električna omrežja, smart grid, to je zelo pomembno, eh, zlasti v smislu trajnosti. Eh, in uh, možnosti ponujanja storitev za upravljavce mrež uh, za inteligentno upravljanje eh, razdelilnih mrež. Sedaj pa dajem besedo gospodu Prodju. Hvala. Ja, grazie, Hvala, gospod Tartarela. Zelo zanimivo, kar ste povedali. In sedaj, gospod Prodi. Hvala, predsedojoči. Mislim, da je zelo pomembno in popolnoma se strinjam s kolegom Tatarelo, da poročam odboru za okolje, kar zadeva delo stoje. Stoa ima v grščini pomen stebra in to je lahko tudi način, kako se predstavimo. Ne gre za ali je stebr ali ni stebr it's uh, uh, something that you To je nekaj, kar zgradite v rudniku, da lahko pridete v rudnik, torej nekakšen jašek. But, uh, Ampak uh, se opravičujem, nič hudega. Uh, se opravičujem, ampak toliko se že spomnim svoje grščine iz gimnazije. In eh, nekaj je pač spominjalo na nek element eh, izgradbeništva. Skratka, v tem smislu mislim, da bi to lahko potrdili. Eh, koncept bi torej moral biti ta, da smo v družbi, ki se zelo hitro spremenja. V tej družbi imamo možnosti, nove možnosti, ki izhajajo iz novih tehnologij, izhajajo pa lahko eh, tudi iz eh, napredka splošnih konceptov. Mislim, na primer, da smo se vsi soočili z načelom previdnosti, s potrebo razumeti, v kakšnem smislu to načelo lahko uporabimo in kdaj moramo iskati alternative. Če ne obstaja definitivno znanje. Skupno znanje moramo iskati način, da ne sprejemamo ukrepov, ki bi lahko e, imeli nepremišljene posledice. E, ravno Eh, to nas navaja na razmišljanje o tem, da so znanja omejena, vendar pa je ta trenutek treba čim prej preseči. Skratka, čim prej je treba doseči dovolj veliko znanje, da bi lahko šli od načela previdnosti eh, proti eh, pravemu ocenjevanju tveganja kvantitativnega tako kot smo tukaj že nekajkrat podarili in kot smo se tega načela tudi posluževali pri sprejemanju odločitev. Stoa je tukaj eh, ravno zato, da podpira celoten parlament, eh, kar zadeva metodologijo, Eh, s katero se lotevamo vprašanj. To so lahko politični, znanstveni, eh, tehnični. V tem smislu želimo biti na voljo celotnemu parlamentu za specifične probleme. Eh, Tatarela je že naštel probleme, ki so že bili prepoznani oziroma sprejeti kot eh, načrt dela stoje in ki očitno zadevajo probleme, ki so pomembni, kot je naprimer problem energije, problem kmetijstva. In želim dodati še vprašanje meja, omejitev, kar zadeva naravne vire, torej potrebo po razumevanju te omejitve, kaj to pomeni. Živimo v civilizaciji, ki ne pozna teh omejitev, kajti tisoče let je bilo človeštvo malo številno in tehnologije je bilo zelo malo. Sedaj smo v situaciji, ki je popolnoma drugačna. Jasno vidimo, kako je ta dvojna omejitev postala realnost. Skratka, gre za potrebo po razumevanju tega in potem, da se poskuša spremljati tehnološki napredek. V smislu recimo razumne varnosti, razpoložljivosti eh, za dosne kvantitete virov, eh, tako da ne bi prišli v situacijo, da bi nam teh virov eh, Eh, zmanjkalo. Naprimer, če to ponazorim z mobilnim telefonom. Eh, ta telefon ima 30 elementov, skratka, eh, gre za eno tretjino tabele elementov na Mandelevi tabeli. Nekateri od teh elementov so izredno redki. In Eh, in če navežem na uh, waste of electronic equip, equipment, skratka elektronskih odpadkov, eh, ne gre samo za problem odpadkov, ampak za problem virov. Zato, ker se moramo zavedati teh omejitev, ki morajo biti prisotne v vseh naših odločitvah. In stoa želi tudi v tem smislu podati odgovore, eh, zlasti naprimer eh, v celotnem sklopu nanotehnologije. Eh, v zelo enostavnih okvirih želi ponuditi alternative materialom, ki so nenadomestljivi oziroma eh, ki so redki z splošnimi materijali, ki se uporabljajo na pameten, razumen način in na tehnološko napreden način. Eh, to velja naprimer za vse oglikove strukture v nanocevih, v nanoelementih zato, da bi lahko zadovoljili zelo sofistične zahteve. Seveda se postavlja problem nove toksikologije, ki je lahko predstavljena v okviru nanotehnologije. Naprimer za delce milijardinke metra, torej za te nanodelce, bi lahko veljala nekakšna drugačna toksikologija kot tista, ki smo je vajeni. Gre za določeno transparentnost celičnih membran z možnostjo, eh, da nanodelci lahko prodrejo neposredno v celice. To so torej vsi problemi. Eh, s katerimi se je stoa že ukvarjala oziroma v njih razpravljala skupaj za naprimer bioinženiringom, biotehnologijo. In gre tudi še za celoten problem etike, eh, ki je lahko na določen način povezana z uporabo eh, bioinženiringa, biotehnologij. ta sestanek, ki je lahko pomemben, kaj ti odbor za okolje eh, lahko vidi, kakšno podporo eh, dobijo od skupine STOA, kar zadeva podporo v smislu zmožnosti odločanja, eh, v smislu zavesnejšega odločanja in tudi čim širšega odločanja. Hvala, predsedojoči. Eh, Hvala, gospod Prodi. Zelo me veseli, da lahko imamo to razpravo. Stoa je izjemno pomembna za Envi, pa seveda tudi za druge odbore, ki imajo vprašanja, ki so zelo komplicirana. Eh, kjer nam eh, študije stoa pomagajo, da eh, sprememo odločitev. In zato je to z tega vidika zelo pomembno. Lahko se vprašamo, ali dovolj uporabljamo sto ali pa jo morda uporabljamo premalo, tudi pravočasno, preden se lotimo sprejemanja odločitev in glasovanja, da pridobimo natančna znanja o tem, o čem glasujemo kaj ti gre za kemijo, gre za biologijo, to tudi ni področje, na katerega bi se prav vsakdo spoznal ali imel z njim opraviti. Včasih je to e, zelo komplicirano vse to poznati, zato imamo sto. E, tudi drugi parlamenti imajo takšne inštitucije, ameriški kongres verjetno eh, največjo tovrstno službo, tudi nacionalni parlamenti imajo podobne službe in zelo nas veseli, da stoja opravlja to delo in zahvaljujem se tudi eh, kolegom, ki eh, se poleg delovanja v splošnih odborih ukvarjajo tudi s temi vidiki. Imel bi več vprašanj in sicer ali viri, ki jih ima na voljo stoa, zadoščajo, večinoma je odgovor ne ampak možno je, da smo si sami dali eh, dovolj sredstev, morda bi lahko povedali nekaj okrog tega in sicer kakšne so te dimenzije, v okviru katerih je možno delati. Eh, ali eh, mi delamo študije sami za našimi ljudmi ali pa dajemo študije v izdelavo zunanjim izvajalcem, skratka outsourcing. Pozdravljam tudi dejstvo, da izvajamo oceno tveganja, risk assessment. E, to je bila tako ali tako želja in dal bi tudi pobudo, da bi se odbor enkrat nasplošno ukvarjal s tem, kakšen pojem tveganja imamo. No ja, politika ima drugačno pojmovanje tveganja kot pa e, stroka, znanost. Kolega Prod je upravičeno povedal, da e, moramo bedeti nad e, načelom previdnosti, torej preventivo, da ne smemo dopustiti nečesa, če nismo prepričani, ali je dobro ali slabo. Stroka bi morda rekla, to je dovolj dobro, zato industrija to lahko napravi, politika ima druge kategorije. Ampak v eh, tem mandatnem obdobju bi bilo zelo zanimivo spregovoriti oziroma izvesti delavnico dveh, treh ur o oceni tveganja, da bi si še enkrat um, pogledali okvire, v katerih presojamo in sprejemamo odločitve. Eh, kolega Tatarela je navedel nekaj tem in sicer eh, vpliv klimatskih sprememb na kmetijstvo oziroma obratno prispevek vpliv kmetijstva na klimatske spremembe. Eh, tu imamo dve plati medalje, to je izjemno pomembna tema pri vodnem gospodarstvu. Temu se bomo posvetili In sicer bo komisija predložila strategijo o vodah in prav gotovo je dobro, da imamo za to na voljo strezne podatke. V redu. Strani komisije imamo tukaj tudi eh, kompetentne ljudi in sicer gospo Ororo Maje, če želi, lahko zavzame stališče, ni seveda nujno, eh, lahko pa pove nekaj v zvezi z delom stoje ali pa kdo drugi iz komisije. Če ni želje, potem seveda to tudi ni nujno. Eh, sprašujem kolege, če želijo karkoli vprašati. Korin Lapaš. Merci, merci, monsieur le président. Je suis désolé, j'ai presque plus de voix. Eh, se opravičujem, predsedujoči sem skoraj brez glasu. No, kar zadeva temo, to je zelo pomembna tema kot eh, poslanci pravzaprav ne moremo dobro delati v smislu odgovornega političnega dela, ne da bi imeli na voljo tudi znanstvena spoznanja. In sicer znanja za katera bi se dogovorili. To pomeni sprejeti moramo pogoje za to, da zberemo to znanje, te izkustvene vrednosti. Zelo pomembno je oblikovati kanale za prejemanje teh informacij. Zdaj pa še nekaj v zvezi s tem, kar je povedal gospod eh, Prodi v zvezi z načelom eh, previdnosti. Nekak Nekako me čudi, da se to načelo vedno bolj postavlja pod vprašaj dan danes. Nekateri govorijo uh, o upravljanju tveganja, ne o ceni tveganja, čeprav potrebujemo oboje. In tu želimo pozoriti na poročilo Evropske okoljske agencije izpred desetih let. Takrat je šlo za zakaz za programiranje zakasnitve previdnostnega načela in za posledice nepazljivosti. Torej gre, kot že rečeno, za eh, to načelo, ki ostaja zelo pomembno. Eh, vendar pa se je to vse preveč odcepilo od vprašanja znanosti in raziskav kaj ti pri principu previdnosti gre v bistvu za to, ali želimo ukrepati ali pa se moramo odpovedati ukrepanju, tako kot je gospod Prodi povedal. E, če obstajajo e, neznana tveganja, e, moramo biti seveda izjemno previdni, In previdnost in preventive ne smemo teh dveh pojmov mešati. Skratka, če tvega ne poznamo, moramo okrepiti raziskave in postaviti pravilna vprašanja uh, v smislu načela previdnosti. Uh, to pomeni, da je treba pospešiti uh, z, raziskave in razvoj za to, da lahko sprejmemo ustrezne odločitve, da lahko dobimo uh, odgovore na naše vprašanja. Eh, Dan danes eh, se z veseljem razpravlja o tem, ali je sploh možno postavljati ta vprašanja. To je prva faza. Najprej treba sprejeti dejstvo, eh, da se dopuščajo razprave o temah, ki lahko privedajo do negativnih posledic. Naprimer, pomislimo na genetsko spremenjene organizme in na posledice za družbo. In to so zelo pomembno vprašanje za naš odbor za okolje. Hvala. Hvala, gospa Lepaš. Želim vam dobro okrevanje, kajti konferenco v Parizu s takim glasom najbrž ne boste zmogli. Mislim, da so kolegi vsi poslušali. Eh, sedaj se nihče več ne priglaša k besedi. Morda bi lahko odgovorili na vprašanja, ki so bila tu postavljena. Gospod Prodi, gospod Tatarela, kdo bo začel? gospod Prodi kot prvi. Eh, zlasti, kar zadeva raziskave na splošno, eh, se dajejo v izdelavo zunanim izvajalcem mi bi sicer eh, imeli na voljo znanje, vendar pa moramo vzeti tisto, kar je najboljšega. Tako v Evropi, kot tudi v svetu. Tako da si zagotovimo eh, podporo eh, na najvišji ravni. Viri, mislim, da je tu osebje, ki pomaga odboru in tudi oni bi lahko dali odgovor na to vprašanje. Seveda, sredstev virov nikoli ni dovolj, ampak mislim, če bi pregledali publikacije stoa, bi našli predloge Eh, ki so zelo kompleksni, popolni. Eh, odločitev je lahko tudi utemeljena na dokumentih, ki so zelo popolni. In uh, ki jih lahko dosežemo. Jasno je, da bi lahko šli še veliko hitreje, bolj odločno. E, pomembno je, da imamo svetovanje na najvišji možni ravni, kajti to e, dejansko lahko omogoči sprejemanje najboljših možnih odločitev. Skratka, moja zaskrbenost in zaskrbenost vseh eh, kolegov v stoji eh, se nanaša na to, da je treba v naših zakonodajnih aktih upoštevati čim večje strokovno znanje in kvantitativne podatke. Tu mislim zlasti na oceno tveganja, zato, da bi mi lahko bili eh, sposobni se odločati med analognimi situacijami. Skratka, da bi imeli to sposobnost, eh, možnost izbire. Ne vem, če je osebje eh, sposobno podati te podatke. Eh, hvala, predsedojoči. No, še dodajam oziroma dopolnujem kolega Prodija. Proračun za to leto eh, je bil 650 tisoč evrov, eh, kar je rahlo več kot v predhodnih letih ne zato, ker se vedno tako govori, ampak moram reči z prepričanjem, da je to ne dovolj velik eh, proračun z ozirom na cilje, eh, ki jih ima stoa eh, skupaj za parlamentom. Skratka, kot sem že rekel, ta sredstva so nezadostna, treba jih je povečati. Če želimo stoji dodeliti potreben pomen. In če želimo uresničevati ta zastavljeni koncept. V naslednjem proračunu bi bilo potrebno povišati ta sredstva. Kar zadeva delo stoje, je očitno, da sodelujemo z zunanimi raziskovalnimi centri in univerzami, za eh, vsak projekt eh, imamo funkcionarja eh, odbora, ki da tudi političen nadzor tem raziskavam. In vsi ti projekti so objavljeni tudi na naši spletni strani. In internetna stran, no seveda tudi tu gre za vprašanje investicij. Torej, ta stran bi morala postati dostopna stran ne samo znotraj parlamenta, ampak bi morala imeti dostop tudi širša skupnost. Skratka, eh, ta stran bi morala biti bolj šeberljiva, naprimer tudi za študente, za skupnost in tako naprej zato da bi delo, ki se opravlja za parlament, lahko bilo takoj na voljo celotni skupnosti. Hvala. Ja, dank Hvala lepa obema predstavnikoma v stoji. Internetni portal je seveda nujno potreben dan danes in v prihodnosti. Upam, da je portal dostopen za javnost in ne samo za znanstvenike. Če ne, pa je potrebno to zagotoviti in morda omeniti v poročilu. Torej, morda bi tudi z vašo pomočjo organizirali delavnico o oceni tveganja, o filozofiji tveganja odbora Envi. To, kar je dejala kolegica Lepaš, kar je dejal kolega Prodi, da bi dve uri resnično osredotočeno govorili o tem o pojmu tveganja in o filozofiji tveganja, s katero delamo. Hvala lepa za to poročilo in razpravo. Veliko uspeha vam želim. Prehajamo na točko 13 na našem dnevnem redu. Gre za poročilo o izvajanju zakonodaje EU z področja ohranjanja biotske raznovrstnosti gre tudi za novo biotsko raznovrstnost. Poročevalka je Ester de Lange. Dolgo in intenzivno je pripravljala poročilo, sedaj ga imamo pred sabo in predajam ji besedo. Yes, um... Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Hvala lepa, da ste mi dali dovolj časa za moje poročilo in veliko krat sem pomislila na očeta. Ne zato, ker je bil velik biolog, ampak eh, je učitelj nemščine in dejal je, da se v omitvah kaže, kaže pomankljivosti. Potem drug, nekdo drug je dejal, da kar lahko storimo danes, ne odlagamo na jutri, pravi gospod predsednik. Sedaj pa spet poročavka. Da, torej, v odboru moramo biti mojstri, da se ukvarjamo z omejitvami. Kaj ti? Najprej je bilo poročilo dvakrat daljše, potem pa smo morali omejevati. Torej, kar se tiče dolžine in kar se tiče črk. Polovica je morala biti črtana tako da smo se lahko ukvarjali samo z glavnimi točkami. Sami vidite, gre v bistvu za evropsko raven, čeprav govorimo tudi v enem odstavku o mednarodnem sodelovanju. Temu se ne moramo odreči. Vendar pa tukaj mislimo na mednarodni razvoj v nekaj točkah, sicer pa na EU. Torej, ključne teme. Najprej razočaranje zaradi neuspeha Nature 2000, potem drugič hitrost biotske raznolikosti, ki izginja. Radi bi šli dlje, radi bi prisluhnili kolegom, In vsaj omejiti moramo to izgubo, to je minimum. Če pa je možno, bi potrebovali tudi nekakšno obliko zdravljenja. Ostaviti moramo izgubo, potem pa moramo zadeve izboljšati. Potrebujemo pomoč, potrebujemo ukrepe, ki bodo zadeve popravili in potrebujemo presojo vplivov. In nadalje, še prav posebno pri tako mednarodni temi kot je ta, mora Evropska unija še naprej biti dejavna na, na mednarodni ravni. To pomeni možnost številka 4, sporočilo Evropske komisije. če imamo možnost omeniti samo najpomembnejše točke, se moramo potem seveda odreči stvarem, ki so naprimer izvajane na nacionalni ravni, kot so ukrepi pri Naturi 2000. V moji državi na nizozemskem imamo zelo žgočo razpravo na to temo. Vedno znova gre za odločitve, ki so zelo negativne zato nisem imela manevrskega prostora, še prav posebno ne pri 27 državah. Kljub temu pa sem skušala omeniti najpomembnejše razlike med državami članicami in to je tudi naloga parlamenta. Še prav posebno pri obstoječih navadah moramo iti nekoliko dlje in si pogledati, kaj to pomeni in kakšne negativne posledice bi to lahko imelo. In tu so zadeve zelo raznolike od države do države. Za politika je zelo težavno poglobiti se v pravne zadeve pri Naturi 2000. Zelo veliko že imamo evropskih sod, pa tudi nacionalnih. In če si ogledamo te sope, potem gre tudi za pravno tolmačenje pojma Natura 2000. In tukaj spet vidimo razlike pri interpretaciji. Prebrala sem sodbe, kjer je bilo zapisano, da ni dokazov za jasne negativne vplive. Potem sem prebrala druge sodbe, kjer je zapisano, da so potrebni dokazi in da kakšnih večjih vplivov ni. Zdi se, da gre za dlako cepso, vendar pa kakorkoli že gre za pravno zadevo, gre za dokaze. In na evropski ravni bi morali tudi pravne vidike in implementacijo upoštevati. In tukaj obstajajo velike razlike med državami. Kot evropejko pa me je presunilo, ko sem videla, da še prav posebno na mejnih območjih skoraj da ni čezmejnega sodelovanja na področjih Natura 2000. Naprimer, imamo področje med Nemčijo, Nizozemsko in Belgijo, kjer bi naj teoretično imeli področje Natura 2000, vendar pa različni menedžeri v teh treh državah se še nikoli niso pogovarjali med sabo. Torej, teoretično to obstaja, praktično pa ne. Ni nam še uspelo priti preko meja. Potem obstaja še niz drugih pomembnih tem, naprimer veliki ziv biotske raznovrstnosti in ostala politična področja, kako bi lahko to vse združili in vključili v to. To velja tudi za financiranje. To bo državna razprava. Šlo bo tudi za finančno perspektivo po letu 2013. Pri Life Plus pa smo namenili več sredstev. To je tudi edino področje, kjer smo namenili več sredstev, vendar pa odstotkovno je to povečanje zelo nizko v primerjavi z drugim. Tako da potrebujemo veliko več sredstev. Tudi na področju kmetijstva in drugih poglavjih potrebujemo ustrezna finančna sredstva za ohranjanje biotske raznolikosti. Dve muhi na en mah bi lahko rekli. torej ne kot v angleščini dve ptici z enim kamnom. To ne bi bilo prav dobro za naravo, seveda. In potem tudi več strokovnega znanja. Potrebujemo pa zanesljive informacije, tega danes pogosto še ni. In to je potrebno veliko zadev izboljšati, pa tudi druge mednarodne vidiki, ki sem jih omenila. Upam, da bomo na konferenci v Nagoji in vodili splošno razpravo, da se ne bomo zadovoljili za razpravo samo ministrov za okolje, tudi drugi morajo sodelovati. In potem za zaključek še nekaj, nekaj bolj pozitivnega, namreč ekološke storitve in njihov prispevek bolj zelenim delovnim mestom. Veliko je delovnih mest, ki jih ne moremo preseliti. To je zelo pozitivno. In študija kaže, da ne gre samo za etične premisleke, temveč tudi gospodarske. In tudi v to moramo investirati pri biotski raznovrstnosti, ker je namreč gospodarsko rentabilna. Najprej pa seveda moramo vlagati v biotsko raznovrstnost in v obnovo narave ne gre samo kratkoročno za sredstva, gre za dolgoročno biotsko raznovrstnost. In zato je smiselno ponuditi tudi kompenzacije. To so najpomembnejše točke na tesno odmerjenem prostoru, ki sem ga imela. Upam, da so to tudi za vas najpomembnejše teme. Prepričana pa sem, da želite prispevati tudi vaš del k temu. Veselim se sodelovanja z vami pri prizadevanju, da bi to zelo omejeno poročilo naredili kar se da celovito. Hvala lepa. Hvala lepa, Ester Delange, čestitke za vaše delo in za pripravo poročilo. Torej, omejeni ste bili, da ali ste? Vendar pa, če poročilo preberemo, vidimo, da je zelo celovito. Tako da je veliko vidikov omenjenih, ki seveda imajo pravko s to temo. Mislim, da je to odlična podlaga za razpravo in potem tudi za odločitev, ki jo bomo morali sprejeti. Kar predvsej se vas je javilo k besedi. Karen Kajenbach najprej. Prosim. Hvala lepa na veliko področjih se strinjam z onlinem. Zahvaljujem se kolegici De Lange. Mislim, da je pri tej zelo težki temi zelo veliko stvari vključila. In kar se reko tiče, včasih potrebujemo nekoliko več časa, da stvari dobro izpeljemo. In seveda tudi pri biotski raznovrstnosti je bilo tako, seveda pa obžalujemo, da je tako dolgo trajalo in da cilji in okrepi, ki smo si jih zadali za leto 2010, nasplošno še niso bili izpolnjeni. To pomeni, da moramo sedaj resnično sprejeti ukrepe, ki jih bomo tudi izvajali in implementirali. Pomemben faktor na področju vključevanja v druga politična področja je namreč to, da biotsko raznovrstnost in varovanje živalskih in rašninskih vrst vidimo kot ključno temo to se moramo najprej pogledati z področja varovanja okolja in narave. In to je pokazalo, da je na drugih političnih področjih bilo zelo malo razumevanja za varstvo živalskih in rastlinskih vrst. Glede na omejitev, s katero ste bili soočeni, seveda niste mogli omeniti vsega, vendar pa morda bi lahko omenili tudi industrijo in področja, s katerimi moramo sodelovati pri varovanju vrst. In to zelo intenzivno pomislite samo na načrtovanje prostora, potem sektorska omejitev lahko vodi do tega, da ogrožene vrste izgubijo svoj življenjski prostor, habitate, tako da potrebujemo tudi to. To moramo vključiti in o tem moramo razmisliti. Morda še dopolnilo dve. Tukaj pri biotski raznovrstnosti po točko sedem Mislim, da navedeni cilji niso dovolj, mislim, da moramo iti nekoliko dlje in to omeniti pri točki 6. Je to omenjeno in potem moramo to nadaljevati. Kar se ocene vplivov tiče, kolegica De Lange, se z vami strinjam, vendar pa zaradi časovnega pritiska pri izginotju vrst ne smemo imeti več zamud. To pomeni, da mora ta presoja biti zahtevana, da jo moramo zahtevati takrat, ko ne bomo imeli zanesljivih podatkov. Tam, kjer pa te podatke že imamo, čeprav morda niso najbolj aktualni, pa enostavno to vključimo zaradi tega pritiska, da bomo lahko začeli preizvajati zadeve. Morda še malenkosti, kjer se ne strinjam. 15. Pravite, da pozdravljate prožnost. Tukaj se bojim, da bi prožnost lahko vodila tudi do nižjih standardov. Torej, pozdravljam določeno stopno, ne, ne pozdravljam te stopnje prožnosti, temveč vzamem na znanje, da je včasih to potrebno. Mislim, da gre za semantično razliko, vendar pa to ni zaželeno. Omenimo lahko pa, da se v praksi to veliko krat dogaja in potem zaposlitveni potencial zahteva, tukaj se strinjam, strah industrije, ki je proti varovanju okolja in zaščiti vrst, tukaj tega ne smemo videti kot omejitev naših dejavnosti, temveč kot poziv k sodelovanju. Kaj ti? Tukaj lahko vidimo zelo velik potencial novih potencialnih poklicnih področji. In mislim, da je zelo pomembno, da imamo eh, delovna mesta v regijah. To so delovna mesta, ki jih torej ne moremo preseliti drugam. Dejansko so potem na voljo na kraju samem in to je tudi eden od ciljev kohezijske politike in zato je pomembno to zagotoviti. Euh, Pri financiranju pa bi si želela, če bi varstvo vrst lahko vključili tudi na druga področja in da bi tudi tam dobili sredstva za to. Seveda pa mora biti jasno, da bi potem za raznolikost in ohranjene vrst ta sredstva dobili in bi to tudi tako imenovali. Sredstva že imamo, vendar pa jih potem v posameznih državah članicah ne uporabijo za raznovrstnost in za varovanje vrst. In mislim, da tudi nimamo neposrednega dostopa do tega in za prihodnost bi bilo to morda dobro doseči. Nasplošno pa nekaj manjka. Morda to ni povezano. Morda gre za avstrijsko stališče, za gensko spremenjene organizme gre. Tudi to bi rada omenila v poročilu. In še nekaj nasplošno vedno znova to doživljamo in moramo paziti na to, da pri podnebnih sorembah in varstvu podnebja veliko krat področje podnebja in varstva vrst ne smemo izigravati drugo proti drugemu. Saj gre za povezana področja in mislim, da bi morali v tem poročilu tudi konkretno to preprečiti. Nasplošno naša skupina bo podala niz predlogov sprememb, vendar pa še enkrat zahvaljujem se vam za dobro, uspešno delo, ki nam daje možnost, da z nekaj malimi dopolnili poročilo še nekoliko izboljšamo. Hvala lepa, gospod Kellenbach. Sedaj bomo vam tudi odmerili čas. Boste lahko videli uro, koliko časa imate na razpolago. Gerbrandi, prosim, naslednji. Eh, dank u wel, voorzitter. Um, laat ik beginnen met uh, de rapporteur bedanken. Hvala lepa. Rad bi se najprej zahvalil poročevalki. Najpomembnejše teme so dejansko omenjene. To je zelo dobra podlaga. Trajalo je predvsej dolgo, žal je bilo tako, ampak tako pač je. to pa ne pomeni, da mi je vse samo všeč. Nekaj stvari manjka. Torej, nekaj stvari je potrebno dopolniti. Dar pa poročevalka je že dejala, da ni imela veliko prostora. Morda pa bi za to še našli prostor. Najpomembnejša zadeva, ki manjka, je po moje sledeča. Da ni občutka, da moramo nujno delovati. Pred dvema tednoma smo pri enem od poročil lahko slišali, da globalno gledano zadeve niso dobri. Naprimer, da projekti pri paščenjaku v Kanadi niso prav dobri in da seveda to, kar se dogaja z BPM, tudi ni dobro. To se ogroža naravo vedno bolj in bolj. Potrebujemo torej ta občutek nujnosti. Tega pa ni. Ali Bill Clinton, na primer. Ko je polemiziral z Bushem, je dejal, da je ekonomija tista, ki je neumna. Torej, ko govorimo o biotski raznovrstnosti, se vedno znova pogovarjamo o tem. Vendar pa mislim, da je ohranjanje biotske raznovrstnosti nekaj, kar mora biti del globalnega gospodarstva in tako bomo lahko zagotovili ohranjanje te biotske raznovrstnosti. Sedaj pa še o različnih področjih. Natura 2000, direktiva o pticah, podnebne spremembe. Slišali smo že ustna dopolnila. Zelo izčrpno ste to predstavili. Vendar pa nekaj manjka. Namreč, da bi opozorili, na to, kako, po, kako uspešna je bila Natura 2000, še prav posebno za varstvo narave. Fantastične dosežke smo imeli na tem področju. Najraje bi vas povabil na fotografsko razstavo naslednji teden v parlament. Gre za naravne znamenitosti, Wild Wonders v angleščini, v parlamentu naslednji teden se bo ta razstava začela. Gre pa seveda tudi za prožnost pri Naturi 2000 in komisija je že večkrat dejala, da se narava prilagaja, vendar pa da morda, oziroma Natura 2000 ima to možnost prilagajanja, vendar pa nekatere države tega ne uporabljajo. To ni. To ne gre naprtiti programu Naturi 2000, zato so krive države članice. Potem pa še vprašanje poročevalka poziva komisijo, da bi v naslednji strategiji se bolj osredotočala na obremenjenost ekosistemov. To pomeni, da bomo imeli še več stresa, če smem temu tako reči. Ne, manj ga mora biti, da, bodo, da si bodo lahko ekosistemi morda sami opomogli. No, morda bi lahko poročevalka povedala več o tem. Potem pa še druga politična področja. To je ključ do uspeha. Da, vidim, da ste nestrpni predsednik. Končujem. Še prav posebno, kar se kmetijske in ribiške politike tiče. Tega tudi nismo dovolj omenili v poročilu. Pripravili smo študijo o posledicah kmetijstva za biotsko raznovrstnost. Kmetijstvo je tisto, ki je najbolj krivo ali ribiška politika. To sta politiki, ki predstavljata največje slabosti v Evropi. Zato bi rad točko 22 okril, bil bolj odločen. Potem pa še tema financiranja. Veliko bolj kritični moramo biti ko gre za subvencije. Veliko subvencij po Evropi ima negativen vpliv na biotsko raznovrstnost. Potrebno jih je odpraviti. Potrebujemo bolj daljnosežno reformo skupne kmetijske politike tudi z tega vidika. Manj bo sredstev za kmetijsko politiko, nasplošno bo manj denarja za to. To pa seveda ne pomeni, da ne bi sredstev mogli uporabiti za boljšo politiko za biotsko raznovrstnost, torej ohranjanje in obnovo. Učajno oziroma pogosto gre za iste regije, ki tudi dobivajo subvencije. Potem pa še mednarodni vidiki Nagoja, tukaj bi morali sprejeti lastno resolucijo. O tem ne bom govoril. biti moramo veliko bolj kritični do tretjih držav. Globalno gledano smo magnet s 500 milijoni prebivalcev, ki seveda niso ravno revni. To je močna gospodarska moč, velika gospodarska moč. Biti pa moramo bolj kritični in to izkoristiti, kar se biotske raznovrstnosti tiče. In za konec, sprememba, ki jo želim predlagati, namreč za glede mednarodnega foruma za biotsko raznovrstnost, tako kot smo imeli to pri podnebnih spremembah. Potrebno je zadeve tudi meriti in se o njih pogovarjati in to manjka. Nimamo pravih dognan za, kot podlago za odločanje katere smo že govorili o nekaterih zadevah. To je bil pomemben korak, potrebujemo pa forum. Hvala lepa. Hvala lepa, vem, da je to za vas pomembno in naravne znamenitosti v Evropi boste lahko občudovali od naslednjega tedna. Je to film? Ne, to so fotografije. Odlično. Sedaj pa Sandrin Beje, prosim. Merci, monsieur le président. Švic... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej sem želela povdariti, da je to zelo pomemben prispevek. To poročilo bo torej pomemben prispevek. Ne samo zato, ker bomo obrnili pozornost na to, ampak ker bomo zagotovili tudi ustrezna sredstva za zaščito biotske raznovrstnosti v Evropi in po svetu. Zato se želim zahvaliti poročevalki za njeno delo. Resnično je vključila pomembne točke, ki so potrebne za boj proti biotski raznovrstnosti in opovdarila je, da moramo zagotoviti, da bo biotsko raznovrstnost vključena v druge glavne politike v Evropi in da zagotovimo tudi ustrezna sredstva, da to dosežemo. Mislim, da to poročilo parlamentu zagotavlja tudi priložnost, da se začne bolj zauzemati za biotsko raznovrstnost in da spodbuja mednarodno politiko v nagoji ob koncu leta. Jasno moramo povedati, da pri biotski raznovrstnosti ne gre za to, da bi ločevali med silami konzervativnosti vizma in razvoja. Ne, potrebujemo novo strategijo razvoja, ki bo takšna, da bodo od nje imeli nekaj vsi. Imam nekaj pripomb. Prvič, dejstvo, da moramo podpreti zakonodavno Turo 2000 in direktivi o habitatih in pticah, ter to, da moramo poskrbeti, da se boste bolje izvajali. Opozoriti vas želim tudi na to, da je ključno, da zagotovimo biotske pogoje za financiranje, za SKP, za ribiško politiko, promet in kohezijsko politiko. Opozoriti vas želim na to, da potrebujemo konsistentnost med uredbami in politikami. Obenem vas želim opozoriti tudi na to, da še vedno nimamo direktive o zemlji, zemliščih in o tujih vrstah. In da bi potrebovali strožjo zakonodajo o gozdarskih izdelkih. Vsi se strinjamo s tem, da je prihodnost človeštva povezana z ohranitvijo biotske raznovrstnosti. Vseeno pa menim, da bi za prihodnost bilo dobro, da se spomnimo, da je naše početje v, pri, v sedanjosti takšno, da vpliva na prihodnost. Veliko ljudi živi v podeželskih območjih, 1,6 milijarde ljudi je odvisnih od gozdarstva in gozdarskih izdelkov in na tem temelji njihovo preživetje. Če smem, želim to priložnost izraziti tudi zato, da izrazim svoje obžalovanje, da strategija EU 2020 ne upošteva izgube biotske raznovrstnosti do zadostne mere in da bi se morali proti temu boriti. Mislim, da se vsi strinjamo, da naša strategija za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti je ključna. Če si ogledamo osmo točko naše gospodarstva in naše življenja so odvisne od biotske raznovrstnosti in zato potrebujemo politično voljo in ustrezna sredstva. Mislim pa, da bi morali izvesti strogo presojo učinkov in študijo o izvedljivosti, preden začnemo določati svoje cilje. Še enkrat pa se želim zahvaliti gospe Delange za zelo kakovostno poročilo. Tudi sami bomo predložili nekaj predlogov sprememb, zato da ga bomo okrepili. Hvala et Julie Gerling. Julie Gerling, prosim. Non Pas. Voilà. Elisa Ferreira. Non plus. Ce sont les shadows. Alors. Euh... D'abord. Si, merci, Président. Gospod Rossi. Stiamo affrontando un. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da govorimo o temi o kateri imamo veliko soglasja, biotska raznovrstnost, kakovo življenje tako za živali in ljudi, to so vse stvari, o katerih se strinjamo. Ampak, kakor je običajno, ko se pripravijo takšni dokumenti, pogosto pretiravamo ali pa zapišemo stvari, ki si nasprotujejo. Naprimer, tukaj je zapisano, da moramo zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti. To je enako, kot da bi rekli, da moramo ustaviti evolucijo. Gospod Delange, če bi ustavili izgubo biotske raznovrstnosti, bi to pomenilo, da več ne bomo imeli sprememb in to bi potem pomenilo, da bi ostali v kameni dobi in še vedno bi po zemljski površju hodili dinozauri. Če smo torej resni, ne smemo pozivati za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Vrste neprestano izginjajo. To se dogaja skozi vsko zgodovino in potem se pojavijo nove. To je zgodovina planeta Zemlje. Če zapišemo, da želimo ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, potem je to noro. Tukaj je zapisano poleg tega tudi, da na voljo ni dovolj podatkov in informacij. Po drugi strani pa imamo podatke o tem, koliko biotska raznovrstnost stane vsako leto. Zanima me torej, ali podatke obstajajo ali ne. Koliko nas to stane vsako leto, koliko moramo še vlagati v to. Zakaj ste torej zapisali, da podatkov ni? Potem pa so ti podatki izkrivljeni. In tudi poročilo je zapisano zelo negativno. Vemo, da so določene organizacije, lokalni organi in tako naprej podali določene komentarje in, kakor smo videli, so se nekatere vrste, ki naj bi izginile, spet pojavile. In vrste, ki jim grozi izumrtje, so takšne, da jih je v bistvu vedno manj. Sedaj pa kar zadeva tropske živalske vrste. Tuje živalske vrste, prosim vas. Nehajmo govoriti o tem, kaj ti eden od virov novih živalskih vrst, naprimer alge, eh, ribe in tako naprej. Ko so odprli sueški prekop, so se pojavile nove živalske vrste. Ali želite to ustaviti? Meni se zdi to kot utopija. In še nekaj. Tukaj piše, da moramo sem vključiti tudi podnebne spremembe. Podnebne spremembe bi naj torej spremenile biotsko raznovrstnost. To je jasno. Če se bodo temperature spremine, spremenile ali ne bo to naravno ali ne, potem se bodo spremenile tujske vrste, ki živijo na določenih višinah. Prilagodile se bodo spremembam v temperaturi. Mi smo začeli v Afriki, preselili smo se v severni del Evrope, to je bilo v ledeni dobi, potem pa so se ljudje spet preselili nazaj k ekvatorju in potem spet nazaj v Evropo, odvisno od tega, kaj se je dogajalo z ledeniki. Zato mislim, da v Evropskem parlamentu nismo dovolj močni, da bi lahko ustavili podnebne spremembe. Zato se strinjam z vami, da moramo zaščititi okolje in živalske vrste. Seveda, po drugi strani pa želim, podati tudi opozorilo. Govorili ste tudi o alternativah za ribištvo, da bi razvili trajnostne modele kmetijstva, ampak ribištvo je povzročilo veliko škodo tudi biotski raznovrstnosti. Naprimer, rakci v potokih iz Amerike se pojavljajo sedaj tudi v Evropi. To je samo en primer. In lokalne živalske vrste so zaradi tega trpele in prišlo je do izgube biotske raznovrstnosti. Zato moramo biti pri kmetijstvu previdni, kaj ti določene vrste lahko pobegnejo iz območij, kjer jih gojijo in ribe, na primer, je zelo težko nadzirati. Pojavlja pa se tudi tveganje, da bi pretirano ščitili in varovali. Naj vam podam primer. kormorantov ne smemo več loviti, kajti grozilo jim je izumrtje. Sedaj je torej lov na njih prepovedan in oni uničujejo fauno v reki, blizu reke Pat. Deset tisoč teh komoranov, kormoranov, se tam pojavlja vsako leto. Težave so tudi s tem, da ptice napadajo ulke in petkratno težo svoje telesne teže oliv pojedo vsak dan. In mislim, da moramo storiti tisto, kar je treba za to, da bi preprečili izgubo biotske raznovrstnosti, kajti pretirana zaščita določenih živalskih vrt vrst dejansko vodi do izgube biotske raznovrstnosti druge. Ja, Hvala, to je bil zelo jasen kontrapunkt. Ne vem, kako je bilo v ledeni dobi. Verjetno je bilo takrat veliko več vrst kot danes. No, si bomo prebrali, kako je to bilo v ledeni dobi. Zaključujem se znam govornikov, kajti sicer nam bo zmanjkalo časa, torej zdaj bom potegnil črto. Eh, Peter van Dalen bi bil naslednji. Eh, Hvala, predsedojoči. Ne želim se vrniti v kameno dobo. Že to je dovolj hudo, kar doživljamo danes v letu 2010. Leto biotske raznovrstnosti je hkrati tudi leto, eh, ko gre tej raznovrstnosti zelo slabo. Biotska raznovrstnost je za nas, za naše življenje na tej zemlji, na tem svetu nujno potrebna za nas eh, kot ljudi, pa tudi za živali. Eh, poročilo kolegice Delange me je prijetno presenetilo, zato ker je videti tako zeleno, to mi je všeč, to se mi je zdelo zelo prijetno. Po drugi strani pa se mi zdi, eh, da mora biti tu in tam še malo bolj ambiciozna. Imam tudi konkreten predlog in vprašanje. Sedaj predlog. Številka 32. Tu pravi poročevalka, države članice morajo bolje uporabiti obstoječe sklade za zaščito biotske raznovrstnosti. Se strinjam, vendar pa se mi zdi, da je to zelo prijazno povedano. Gre za subsidijarnost v Evropi, kaj ne? Države članice bi morale tu nekoliko bolj eh, poprijeti za stvar, zato bomo tu podali predlog spremembe. Zdaj pa vprašanje v zvezi s pojasnilo na strani 12 v nizozemščini. Sicer imamo tu eh, možnosti, torej opcije. Eh, to moram zelo veliko potezno tolmačiti, kajti to smo prebrali, slišali smo poročevalko, ampak eh, kaj želi? imam vtis morda se motim, da želi četrto opcijo, ampak to nam bo morda sama takoj povedala. Sem to pravilno videl? E, če ne, bi podal predlog spremembe, kaj ti opcija štiri mora biti tista, ki bo izbrana. Stvar je še preveč zavita, stvari je treba povedati jasno, ampak to mi bo takoj povedala poročevalka. Skratka, jasno in jedrnato. Zelo jasno se moramo izražati. Hvala. V zvezi z izjavo opcije 4 v Nemški. V kem prevodu je to zelo jasno, mogoče v nizozemščini to ni tako jasno, čeprav je to jezik poročevalke Chris Davis. Hvala, gospod predsednik čez deset minut moram oditi v delegacijo na Palestino, zato odgovora ne bom mogel slišati. Pred sto leti je v soladje v Britaniji nalovile več rib, kot jih sedaj moderne ladje. To je najboljši primer tega, vsaj po mojem mnenju, kako je biotska raznovrstnost močno vplivala na gospodarstvo. Vse vsi ribiči so pod pritiskom, ne služijo dovolj, naši ribiški interesi so se močno zmanjšali, kajti naša morja lahko podpirajo mnogo več rib, kot jih je trenutno v morju. Seveda je skupna ribiška politika ključni pomen pri tem in to bom še omenil tudi v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Kar zadeva gospodarsko agendo. Zelo pomembno je, če želimo ministre prepričati v reformne politike, ampak tukaj gre tudi za čustveno, skoraj versko identiteto. Tukaj uničujemo to, kar je ustvaril Bog in sicer hitreje kot kadarkoli prej, vsaj od konca dobe dinozaurov. Kakšne instrumente imamo za to, da bi to spremenili? Eno od teh je, so pravila. Lahko reguliramo tako, da omejimo določene vrste pesticidov, ki uničujejo življenje. Lahko postavljamo pravila tako, da od kmetov zahtevamo, da določena ozemlja pustijo neobdelana, zato da bi pre poskusili preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti. Pravila, zakonodaje, to je dobro, veliko dobrega je zaradi tega, ampak tako silimo tudi ljudi v to, da počnejo nekaj, česar ne želijo. Zato jih podkupimo. Podkupimo jih, da se ukvarjajo z dobro prakso, naprimer v kmetijstvu, jim dajemo spodbude za kmetijstvo, da bi kmetovali tako, da bi bilo to koristno za biotsko raznovrstnost. Ampak denarnica je omejena. Denar je samo določena končna količina. Neprestano se obračamo na tržne instrumente za to, da bi spreobrnili stanje zdi pa se, da gre tukaj za protislovje. Naprimer, schema za trgovanje z emisijami. Tako smo industrijo želeli spodbuditi, da bi spremenila svoje vedenje in sicer na pozitiven način. Komisarka za ribištvo je jasno povedala, da želi uvesti dovolilnice, s katerimi bi bilo mogoče trgovati in sicer na nacionalni ravni so bile uvedene po Evropi, ampak hitro bi to naj vodilo do več denarja za ljudi, ki se ukvarjajo z ribištvom in da bi tako ohranili tudi ribe. To je klasičen primer tržnega instrumenta, ki se bo izkazal kot nepopoln, verjetno, ampak kaže na pot naprej. Če pa si ogledamo kmetovanje, naprimer vso to maso pokrajine, obsežno pokrajino. Ne vem, kakšni bi bili tržni instrumenti. Neprestano upam, da bi nekdo lahko nekaj predlagal, da bi tisto raziskali, ampak kakšni, kakšne so možnosti? Če je poročevalka našla kakšno možnost, če ima komisija kakšen predlog, to bi želeli slišati, kaj te na drugih področjih to že počnemo in če ne bomo našli načina za to, da bi zagotovili, da bo človeštvo svoje interese in željo po dobičku spravilo pod nadzor, potem ne vem, kako bomo končali ta cikel uničevanja. Hvala lepa. Sedaj pa nam bo, oziroma kasneje nam bo poročevalko povedala, kakšne tržne instrumente ima v mislih, sedaj pa gospod Janoš. Hvala za besedo. Poročevalka zelo jasno pravi, da se cili za 2010 eh, ne bodo uresničili, da smo še zelo daleč oddaljeni od teh ciljev. Ne vem, če ste si pogledali obrazložitev tega dokumenta. Tu vidimo zelo šokantne podatke, saj sam sem bil nad njimi zelo presenečen. To, kar lahko preberemo tu, je, da če se bo ta tendenca nadaljevala, da do 2050. leta to pomeni upad biotske raznovrstnosti, naprimer 42 pri sesavcih, 43 pri ptičjih, pri metuljih, 55 odstotkov, 45 pri plazivcih in pri sladkovodnih ribah za 52 odstotkov. To je izguba. Ne vem, odkot ima poročevalka vse te podatke, teh podatkov sam nisem poznal. Uh, Če je to tveganje dejansko tako veliko in 2050 to ni tako daleč stran, to sta dve generacije in pol, moj najmlajši otrok bo takrat star toliko, kot sem jaz zdaj, leta 2050, se pravi, da bo doživel to leto. Zato si ne želim sveta, za katerega bi veljale te perspektive. Mislim, pa, da v tem poročilu manjkajo določene stvari in prosim eh, poročevalko, da ta dokument še dopolni. Naprimer, nimamo nobenega odgovora na to, kaj so razlogi za to, zakaj ni mogoče doseči ciljev, zakaj nismo zmožni izpolniti tih ciljev, zakaj smo tako daleč oddaljeni od njih, kaj je torej v ozadju imam samo vprašanja, ki jih lahko formuliram. Odgovorov tudi sam še ne poznam. Naprimer, razvoj transportne infrastrukture. Ali je morda v ozadju tudi to, ali je to prispevalo k temu, da se biotska raznovrstnost zmanjšuje. Natura 2000. Ta področja so izkazana vendar pa deloma preko teh področji vodijo avtoceste, to pomeni eh, strupene snovi v kmetijstvu. Poznamo mehanizme in vplive tovrstnih snovi. Bi morda lahko karkoli storili, da bi zmanjšali tveganja, ki morda izhajajo iz tega v smislu zaposlovanja. in eh, kaj je prispevalo k temu, da smo prišli tako daleč. Je to povezano tudi z mehanizmi odločanja. Pogosto eh, imamo občutek, kot da desnica ne ve, kaj počenja levica. V ponedeljek bomo morda lahko uredili prometni koridor, v torek bomo zaskrbljeni nad tem, eh, da zaradi tega morda prispevamo k temu, da se invazivne vrste raznožujejo. V sredo bomo rekli, da eh, se razvija infrastruktura na Donavi. V četrtek pa bomo ponovno zaskrbljeni za to, eh, za to ker se bodo morda vrste tam zmanjšale, upadle za 50 odstotkov. Skratka, ne vidimo teh možnih posledic. Zelo pogosto je temu tako. In ne želim, uh, da to, kar je zapisano kot cilj, da predstavlja samo nekakšno upanje, sanje, ki, ga, ki jih moramo izpolniti. Hvala. Hvala. Mislim, da koherentne politike še nimamo. Mislim, da je jasno, da so politike nasprotujoče si. Korin Lapaš. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za njeno poročilo. Mislim, da je zadela žeblico na glavico, vsaj v zvezi z določenimi težavami. Obravnavamo strategijo, na podlagi katere smo se znašli v letu 2010 v takšnem stanju, v kakršnem smo. Mislim, da ciljev za leto 2020 prav zaradi tega ne bomo dosegli. Če je res, da biotske raznovrstnosti ne moremo ohraniti, potem je to posledica tega, da je ne poznamo, da nismo dovolj vlagali v to, ob enem pa nismo ocenili gospodarskega vpliva in upoštevali cene in stroškov izgube biotske raznovrstnosti. pravkar smo slišali, da včasih v ponedeljek odločimo nekaj, potem pa v torek odločimo nekaj drugega. V realnosti biotska raznovrstnost ni gospodarsko vprašanje in to ne bo gospodarsko vprašanje, dokler je ne bomo vključili v vse naše izbire in možnosti. Do takrat ciljev ne bomo mogli izpolniti. Veliko dela nas še čaka. Izmeriti moramo vpliv biotske raznovrstnosti in ekonomske stroške in posledice tega. Gospod predsednik, mislim, da potrebujemo močno poročilo o biotski raznovrstnosti. Izmeriti moramo stroške neukrepanja in potem bomo, bomo morda lahko uvedli učinkovite ukrepe, zato da ohranimo svojo skupno dediščino. Hvala. Sister, huh? Hvala lepa. To močno, trdno poročilo imamo. V njem je navedeno, da so gospodarske izgube zaradi biotske raznovrstnosti izmerljive, ampak publiciteta za to ni bila tako velika kot pri Sternovem poročilu. Eh, grazie, presidente. Grazie alla... Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospe Delange za njeno izvrstno besedilo. Mislim, da bi morali prevzeti spoštujoč pristop do narave. Videti bi morali, da moramo bolje poznati to vprašanje, zato da bomo razumeli, kakšen je naš vpliv tega, kar počnemo na biotsko raznovrstnost. Določeni sistemi so tako zapleteni, kompleksni, da je težko poznati vse podrobnosti. Tukaj imamo v mislih naprimer rečne gozdove. Kajti stopnja biotske raznovrstnosti tam je tako visoka. In v takšnih primerjih ne moremo izračunati celotnega obsega biotske raznovrstnosti. Zato mislim, da bi si morali prizadevati za integrirano ohranjanje. Tukaj bi spet morali upoštevati načelo previdnosti. Ne vemo, kakšni so dejanski. Kakšne so dejanske stopnje biotske raznovrstnosti, zato bi si morali prizadevati, zato da jih ohranimo takšne, kot so. Ampak Videli pa moramo tudi, da so nekateri sistemi bolj preprosti. Kljub temu pa bi si morali prizadevati za to, da ustrezno ocenimo biotsko raznovrstnost in da nastopamo previdnostno in da izvedemo tudi presoje učinkov. Glavni problem tukaj se mi zdi, da je kulturne narave. Vedno bi si morali prizadevati, poskusiti razumeti, kakšen je vpliv tega, kar počnemo mi na naravo oziroma na okolje. Videti bi morali tudi, da imajo lahko nekateri naši ukrepi nepopravljive posledice. Bral sem o maščobah omega 3 in omega 6. Omega, maščobe omega 3 najdemo večinoma v ribah. In ker imamo sedaj na voljo manj rib, bo to imelo posledice na našo inteligenco. Kajti maščobe omega 3 imajo nenadomestljivo funkcijo v možganih, kajti delujejo na neurone in na celotni žilčni sistem. Za nas je vedno problem ta, da ne vemo dovolj o tem, zato se moramo vsakeč prizadevati za to, da čim bolj zmanjšamo svoj vpliv oziroma posledice svojih ukrepov. Če si pogledamo ekologijo ljudi, V koncu aprila sem bil pri Združnih narodih kot član stalnega odbora za avtohtone ljudi in njihove probleme. In določena ljudstva se soočajo s tveganjem izumrtja ali pa so izumrla. In ta proces je zelo hiter in tudi na podlagi tega bi se morali naučiti, da moramo hitro ukrepati, da zaščitimo naravo in druge ljudi. Hvala. Gelernt, omega 3. Ja, pa sem se spet nekaj naučil. Omega 3 je dobro za inteligenco. Skratka, kdor je več rib, je bolj inteligenten. To velja tudi za meso. Dobro, Gospod Ejkot. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom v svojem jeziku, kaj te pročvaka govori isti jezik kot jaz. Prisrčna hvala za poročilo. E, tu smo odkrili zelo dobre vidike in presrečeni boste, ko boste slišali, da se sto odstotno strinjam. Ampak mislim, da vseeno to poročilo ni dovolj ambiciozno. Zelo lepo začenjate in sicer pravite, da obstaja problem z biotsko raznovrstnostjo, če bodo stvari šle tako naprej, ciljev ne bomo mogli doseči. To pomeni, Evropa ne dela dovolj. In zelo na dolgo in široko govorite o naturi 2000, vendar pa moramo pogledati v prihodnost, kaj lahko napravimo, da zagotovimo. Eh, da bomo do leta 2020 dosegli te cilje. Ne zdaj, ampak kako bomo to delali v prihodnje. To tukaj manjka. Eh, to je treba še nekoliko bolj razdelati. No, kakorkoli že, poročevalka navaja zelo dobre točke, vendar pa še marsikaj manjka. In potem še nekaj konkretnih točk. Točka 21, kmetijska politika. Eh, tu je zapisano sredstva Eh, morajo biti deloma uporabljena tudi za ekostoritve, za trajnostno kmetijstvo, za ekološko pošutljiva področja. Ne, ne, to eh, mora iti v trajnostno kmetijstvo, pika ali pa 22, ribiška politika, trajnostna akvakultura, pravite. To je seveda naš cilj ne da se vprašamo, ali je to možno, ampak da to postane naš cilj. E, tu moramo biti bistveno bolj odločni, potrebujemo to spremembo, zato da bi zaustavili upadanje biotske raznovrstnosti. E, sicer pa Eh, si želim, da evropska eh, politika tu eh, ne bi bila koherentna in oblikovana samo za agrarno politiko, ampak tudi kohezijsko politiko, ne samo podnebne spremembe, ampak tudi biotska raznovrstnost mora biti rdeča nit. To vse tukaj manjka stvari, ki namreč prispevajo k temu. Eh, kriteriji trajnosti že obstajajo tudi za biogoriva, eh, ampak eh, tu pa tega še ni. Komisija pravi, da to ni predpisano, ampak tudi tukaj potrebujemo kriterije trajnosti. Tudi pri proizvodni živil ali krmil. Povsod potrebujemo trajnost. Eh, to sodi v to poročilo. Samo na ta način lahko eh, uresničimo strategijo 2020. In eh, leta 2020 končno ugotovimo, da smo nekaj dosegli in se nismo zastavili samo ciljev. Hvala, gospod Žepano. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo par besed od mene. Naj najprej čestitam poročevalki za njeno poročilo. Vedeti pa moramo, da smo šele na začetku, to je šele prvi korak. Doseči moramo še veliko napredka, ostrejši moramo biti v zvezi s tem, kaj je treba še storiti za to, da se izognemo nesrečam in da jih preprečimo. Tukaj imamo v mislih katastrofe, ki jih povzroča človek, to pa vpliva na biotsko raznovrstnost. Videli smo, da se podobne stvari dogajajo povsod po Evropi. Corinne Lapage je opozorila na žrtve teh katastrof. Mislim, da bi se lahko tako spomnili tudi na to, kaj se trenutno žal dogaja ob ameriški obali. BP uničuje biotsko raznovrstnost in mislim, da bo to imelo daljnosežne posledice. O tem lahko pa seveda razpravljamo. Ampak, kako je povedala Koren Lapaš pred nekaj trenutki, mislim, da bi morali razmisliti o politiki preprečevanja. To je prva stvar. Drugič, upoštevamo ti moramo tudi to, da je v Evropi več velikih rek, ki so v groznem stanju. To je resen problem. kot turist ali kot naprimer nekdo, ki ljubi Pariz, lahko vidimo, da ribe iz tiste reke niso popolnoma užitne. Stopnje strupov v ribah so dosegle takšne ravni, da lahko resnično ogrozijo zdravje potrošnikov. takšno poročilo bi pokazalo, kako daleč smo prišli in kaj moramo storiti, zato da izboljšamo kakovost evropskih rek. In tretja tema, to ste sicer omenili, pred nekaj trenutki sem to namreč slišal, zagotoviti moramo čezmejno sodelovanje. V tem poročilu mislim, da bi si morali prizadevati za to, da bi zagotovili financiranje strani Evropske unije in sicer več financiranja za čezmeno sodelovanje. Sodelovati bi morali z drugimi, zato da ustvarimo okrožje, naprimer tudi v Franciji in v Belgiji. To območje pokriva dva milijona ljudi in prvi projekt, ki ga izvajamo v okviru tega, je projekt za zaščito biotske raznovrstnosti. Če bi pripravili projekt financiranja strani Evropske skupnosti za dobro čezmejno sodelovanje, potem mislim, da bi išli v pravo smer. Hvala. Hvala lepa. Seveda, vsi si želimo, da bi lahko ribarili v Parizu in potem te ribe tudi jedli. Krista Klas. Hvala, predsedajoči. Kolegice, kolegi, Ester de Lange je predložila zelo dobro poročilo in tema je uresničevanje EU predpisov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. In e, mi pa danes pravzaprav slikamo nekakšen zaton sveta. E, eh, Krista Davisa sicer ni več tu, ampak. E, Eh, to, kar negujejo naši kmetije, to so lepe cvetoče pokrajine. In pravzaprav se moramo ločiti od tega, eh, da je samo neobdelana zemlja tisto, kar ohranja naš svet in naše življenje. Že od pradavnine pravzaprav obdelujemo zemljo in mi živimo v eh, predelu, kjer je narava zelo eh, dobrohotna. In, mm, Mislim, da bi bilo dobro tudi opozoriti na zasluge kmetijstva, ki nam vse to zagotavlja. Uh, V evropski agrarni politiki je zelo dobro dokumentirano, kaj kmetje še smejo in česa ne smejo. Vsa evropska sredstva tečejo samo, eh, če je upoštevana navskrižna skladnost. In eh, to so naši pogoji, okrog 19 jih je, eh, ki eh, so združeni v direktivah in uredbah. In tudi na to moramo opozoriti. In eh, potrkati se moramo tudi po ramenu in si reči, kaj vse smo že dobrega postorili. Spomnimo se še razprave v preteklih letih o eh, pesticidih. Uspelo nam je z raziskavami in razvojem, da imamo danes sredstva za posamezne škodljivce, ki pa varujejo tiste organizme, ki so koristni. Eh, skratka, eh, dosegli smo zelo veliko za eh, raznovrstnost vrst. Povdarimo tudi pozitivne plati in zato moramo biti tudi sposobni. Mislim, da bi bilo to zelo dobro za naš okoljski odbor Natura 2000. To slišimo vedno znova. In podpiram Korin Lepaš, ko pravi, da je potreba po analizi koristi in pomankljivosti. Eh, vem pa, kam misli priti kolegica. Eh, eh, sama prihajam iz regije, kjer je načrtovana neka cesta in kjer okoljevarstveniki vedno znova najdejo nekaj, da to preprečujejo in cesta je postala že zelo draga, medtem predsedojoči ve o čem govorim. Skratka, vse moramo misliti v okvir realnosti. Eh, in če želimo eh, izkoristiti eh, poročilo Ester de Lange in to umestiti tudi v direktivo o varstvu tal, potem to seveda lahko storimo in lahko pozorimo na to. Stvari, ki smo jih že dosegli, moramo tudi poimenovati, opozoriti na nje in mislim, da je Ester de Lange predložila zelo dobro poročilo ki bi ga morali v tem smislu tudi sprejeti in podpreti na plenumu. Hvala. Danke, wenn die Landschaft überall. Hvala, če bi bila eh, krajina tako raznolika kot v dolini reke Mozel, potem bi bilo zelo lepo, ampak eh, mnogo kje so stvari veliko bolj eh, monotone, drugačne. Ja, děkuji, pane predsedo. Nebojte se, bo to opravdu jenom nekoliko vteřin. Sprav... Hvala lepa, gospod. Predsednik, samo par deset. Zelo mi je všeč to poročilo. Zelo žalosten sem, ko slišim, da je evropska zakonodaja. Sodelujemo, če že to na to. Da je evropska zakonodaja še vedno na ravni zaščite vrst in ne biotske raznovrstnosti. Natura 2000 ne ščiti biotske raznovrstnosti kot take, ampak ščiti vrste, živalske vrste. Biotska raznovrstnost pa je globalni program, gre za celoten ekosistem in to sem imel v mislih. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Ja, wir Hvala. 20 govornikov smo slišali. To kaže na to, da je tema biotske raznovrstnosti v tem okolju zelo pomembna in poročevalka lahko sedaj odgovori na celo vrsto pripomp. Slišali smo kolega Rosija, ki ga ni več tukaj. Ne vem, ali želite odgovoriti vi na to, ali komisija eh, obstaja problem ki zadeva tudi nas in sicer eh, tri milijone vran in kormorani so bili omenjeni. Skratka, to so vrste, ki nimajo več sovražnikov, zato ker ni več ustreznega ravnovesja. Eh, v naravi potem varujemo eh, krokarje in vrane in kormorane. In aj je to še del zaščite, kar mi počenjamo? Vem, da bi okoljevarstveniki seveda rekli, da naj narava dela to, kar hoče in da se bo spostavilo potem neko eh, drugo ravnovesje, ampak včasih so stvari prav eh, dramatične. Sedaj pa dajem besedo poročevalki. Hvala, predsedojoči poskušala bom eh, dati odgovore na vaša vprašanja, gospa Kadenbach. Eh, celo vrsto dobrih predlogov ste podali. Transportna infrastruktura, to bom z veseljem dodala. Čim več, tem bolje, kajti tu je bilo navedenih samo nekaj primerov se strinjam, tu smo na enaki valovni dolžini. Potem točka sedem ni dovolj zaustaviti izgub. Seveda, zato imamo tudi točki osem in devet eh, oživitev teh vrst in mednarodne zaveze. Eh, gospod Vandalen, lepo, da se je oglasilo toliko nizozemskih eh, kolegov. To je tako kot volitve na nizozemskem. Eh, ampak, gospod Vandalen, k vašemu vprašanju, katero opcijo želite? Opcijo komisije, seveda opcijo številka 4, 7 plus 8 plus 9 pomeni 4. nisem imela čas, da bi povedala, da je seveda presoja vplivov zelo pomembna. Mnogi so nekaj povedali na to temo. Gospa Kadenbach je rekla, um, presoja vpliva ne samo zato, da bi ostali nedejavni, da bi zavirali, ampak tam, kjer številk ni, kajti številk je že zelo veliko. Uh, Eh, v tem primeru bi bila presoja vpliva eh, pomembna, zlasti pri teh občutljivih razpravah, če bi se za to lahko dogovorili. Eh, tam, kjer še ni presoje vpliva in ne kot opravičilo za to, da se stvari odmikajo, odlašajo. zlasti pri novih predlogih moramo vedeti, v katero smer naj bi to šlo. To bi bil morda dober kompromis. E, gospod e, Brandi, ja, zelo veliko pomislekov ste podali zlasti ta nujnost, urgentnost, ki vam manjka. Kljub temu pa ste rekli, kaj vam je všeč, ampak stvari želim oblikovati torej tudi tako, da bodo videti bolj nujne. E, točka 18. E, Ekostoritve, storitve ekosistema. Potem ste vprašali tudi kolega Početo omenil Natura 2000 tisoč se ukvarja z varstvom vrst. Tu pa gre še za širše koncepte. Natura 2000, tam je šlo za področja, ki jih je bilo potrebno zaščititi. Pri točki 18 pa nam gre za to, da bi si pobiže pogledali ekosisteme, ne da bi eh, bili zmožni zdržati Eh, večji stres, ampak zelo pomembno je vedeti, kako se ekosistemi obnašajo v stresnih situacijah. Tu je rečeno zlasti, zato mi sploh ne gre tako zelo. Gre torej zato, da moramo biti pozorni na ekosisteme kot take. E, potem smo imeli še celo vrsto pripomb pripomb strani večjih govornikov. Žal gospoda Rosija ni več, e, torej škoda, da se spet vračamo k dinozaurom. In sicer je bilo rečeno, da izgube vrsti mogoče zavreti, ampak imamo tudi izgube, ki jih povzroča človek. In to je moj okvir. E, in to mu želim povedati. Enako velja tudi za akvakulturo. Govoril je o možnih nevarnostih. To je točno. Ampak jaz tukaj govorim o trajnosti, o trajnostni akvakulturi. To bi bilo tukaj koristno. In kot je rekel gospod Rosi, protislovja, dejansko protislovni interesi, če zaščitimo eno vrsto, to pomeni, da je lahko ogrožena neka druga. E, to razpravo imamo tudi na nizozemskem. Eni pravijo, če želimo zaščititi eno vrsto, moramo tudi vedeti, kako to vpliva na druge vrste. Potem ste imeli še vprašanje e, točka 32 države članice uporaba sredstev iz strukturnih skladov in iz sklada za razvoj podeželskega prostora. Če si pogledamo odstotke in tu navajam odstotke, z veseljem vam jih bom posredovala, kaj počnejo države v smislu biotske raznovrstnosti. Odstotki so zelo različni od države do države. Ali želite predpisati minimalni odstotek? Eh, kot so to na primer odstotki za razvoj podeželja. Ali na kaj mislite? To je slišati zanimivo. Pričakujem vaših predlogov. Eh, gospod Ekart je prav tako govoril o sredstvih strukturnega sklada, eh, kjer je potrebno upoštevati biotsko raznovrstnost oba eh, gospoda sta očitno na isti valovni tovšini. No, pa bodi to dovolj, morda bomo tu prišli še skupaj naprej. Hvala, gospa Delange. Včasih je tako, eh, da se nacionalno ne skladamo, v evropskem merilu pa potegnemo skupaj, zato ker eh, so pač cili drugačni kot v volilni kampanji doma. Eh, morda se tu zauzimamo za nekaj, kar doma gledajo kontroverzno. Skratka, zelo dobro poročilo, dejansko pomemben temelj našega dela eh, in rok eh, za amadmaje 9. juni 12. in 14. junija glasovanje o tem in potem pravočasno še v Nagojo. Smo pri točki 14 eh, izmenjava mnen z eh, Jacqueline McGrade, izvršno direktorico Evropske agencije za okolje. Dobrodošli v odboru eh, Envi. Žal mi je, da ste tako dolgo časa čakali kaj ti videti je bilo, da bomo eh, prejšnje točke končali nekoliko prej, ampak mislim, da to, kar ste slišali, da je to korisno, kaj ti biotska raznovrstnost je nekaj, kar želimo slišati tudi eh, od vas. Eh, v smislu strategije zanima nas tudi delovni program agencije za leto 2011. Televizijski tim me je to jutro vprašal, kaj EEA. Eh, pomeni za odbor eh, Envi, seveda to za nas pomeni zelo veliko. Mi se zanašamo na vaše analize, na vaše podatke, zato dobrodošli in dajem vam besedo za vaše predstavitve. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali možnost, da se vrnem k vam in spregovorimo o določenih vprašanjih, za katere menimo, da so zelo relevantna, aktualna in pomembna za prihodnje mesece. O štirih temah želim spregovoriti in sicer prvič Pregledno poročilo o toplogrednih plinih je bilo sedaj objavljeno in želim na hitro pregledati rezultate tega poročila. Veliko bom govorila tudi o tem, kaj se dogaja na področju biotske raznovrstnosti in razprava, ki smo jo slišali, je zelo relevantna za našo temo in morda bom lahko odgovorila tudi na vprašanja poslancev v zvezi s tem. Po drugi strani želim podati tudi določen predhodni ogled stanja in obetov na področju okolja, ki bo predstavljeno konec leta in da vam, dala vam bom tudi možnost, da podate svoje mnenje v zvezi z delovnim programom za leto 2011, kajti začeli smo ga pripravljati v sodelovanju z vami in tudi komisijo in državami članicami. Začela bom z preglednim poročilom o toplogrednih plinih. Veliko krat so me v drugih odborih, da bi imel promet in tako naprej, spraševali, kakšno je glavno sporočilo. In mislim, da lahko rečemo, da so v letu 2008 izpusti dejansko bili nižji, bili so 2 odstotka nižji glede na 2007 in sedaj smo 1,3 odstotka pod letom 1990 glede na to, da imamo cilj 20 odstotkov do leta 2020. To pomeni, da smo na dobre poti, da bomo te cilje tudi izpolnili. Seveda pa je tudi jasno, da je globalna recesija, ki je trajala v letu 2008, prispevala k temu. Ampak zanimivo je, kako je prišlo do zmanjšanja teh izpustov. Vpliv je bil v proizvodni, gradbeništvu in prometu, cestnem prometu, ampak visoke cene oglika in premoga so prispevali k temu, da so nekatere države začele bolj uporabljati plin. Tudi pri proizvodni energije so prišli na čistejše vire energije. Sveda nekatere se bodo vrnili nazaj in vprašanje je, nekaterim zastavljalo vprašanje, ali se bo po recesiji spet vse vrnilo v staro stanje. Mislim, da so določeni znaki, vsaj na področju prometa in druge takšni, da kažejo možnost, da se bodo pojavile globoke spremembe na področju delovanja gospodarstva, kar zadeva politiko v zvezi z izpusti, tudi to vpliva. Sistem trgovanja z emisijami je znašal 43 odstotkov vseh izpustov EU27 in to je 3 odstotka manj kot predhodno leto. Seveda to je spodbojoče, vendar ne smemo zaspati na lovolikah, kajti ne vemo, kaj se bo zgodilo. Če se bo razvrnila na stopnje, kjer smo bili prej in vesela bi bila, če bi to priložnost izkoristili za to, da bi bilo več naložb z zasebnega in javnega sektorja v. Z vidika sredstva učinkovito gospodarstvo. Druga tema je biotska raznovrstnost poročevalko je sicer zapustila dvorano, ampak lahko bi rekli, da od tega tedna naprej zapolnjujemo številne vrzeli v svojem znanju. V zadnjih 9 do 12 tednih je prišlo do veliko prizadevanj za to, da bi pregledali to politiko, da bi jo prenovili vsaj ta to vseg obsegajočo zamisel, da nam ni uspelo ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti v letu 2010. Včeraj sem govorila z komisarju Potočnikom. In na začetku zelenega tedna smo, iz, smo sprožili baseline, to je osnova. In to je zelo pomembna izjava, kajti vključuje podatke iz direktiv, ki jih imamo, ampak gre tudi dlje. Če si pogledate, lahko vidimo tukaj podatke o vplivu Evrope na svet druge in vključuje tudi določene sektore, naprimer spremembe v izkoriščanju zemlišč, naprimer ribištvo, kmetijstvo in gozdarstvo. Tudi to so morda dejavniki, ki ženejo izgubo biotske raznovrstnosti, ampak po drugi strani pa to odpira možnosti za iskanje rešitev druge. Mislim, da lahko kopije najdete v, ob vhodu v dvorano. To je drugačen pristop. Tukaj pravimo, da čeprav ne poznamo vseh podrobnosti, imamo dovolj znanja za ukrepanje. Imamo tudi na voljo nekaj številk, nekatere od teh kažejo, da samo 17 odstotkov habitatov v dobrem stanju. Zelo veliko vrst je ogroženih za izumrtje. Ne vemo vsega na vseh področjih, kajti nimamo zadostnega spremljanja, ampak odprli smo vrata za več viro informacij in mislim, da zato lahko dejansko rečemo, da vemo, kje so tiste kritične točke. Želimo pa tudi podpirati vaše delo in delo komisije po celotni Evropski uniji. Zato smo pripravili informacijski. Evropski informacijski sistem o biotski raznovrstnosti in tukaj kažemo, kakšne so možnosti za sodelovanje z državljani, prostovoljci in drugimi, tudi strokovnjaki, zato da bi dejansko veliko povedali o biotski raznovrstnosti in izgubi biotske raznovrstnosti. Zato vas pozivam, da si to ogledate, z veseljem pa bom odgovorila tudi na vaše vprašanje v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Imam nekaj odgovorov na vprašanje, ki ste jih zastavili prej, še posebej, kar zadeva kormorane in druge ptiče. To so bila zelo specifična vprašanja. In naslednja točka in sicer Evropsko poročilo o stanju in obetih na področju okolja. Vsako leto pripravimo to poročilo, tudi letos ga bomo. Vendar letos smo se stvari lotili drugače. Imamo tematske ocene in tukaj si ogledamo okoljske teme, ampak tudi eh, gospodarska in socialna gonila in tudi globalne vplive evropskih trendov, obenem pa ocenimo vpliv političnih ciljev, ali nam uspeva to, kar smo si zadali, zakaj ne in kako daleč smo oddaljeni od svojih ciljev. V to vključimo tudi sodelovanje drugih držav in pripravimo 38 ocen za posamezne države, kjer si ogledamo stanje na področju okolja v posameznih državah, ogledamo pa si tudi megatrende, torej kar, kaj vpliva na celotno na celoten planet in to bo vplivalo potem tudi seveda na Evropo. Potem pa vse to združimo v povzetek. Novembra se je gospod Buzek, predsednik Evropskega parlamenta, odločil, da bo z veseljem pomagal pri predstavitvi Evropskega poročila. To bo 30. novembra tukaj in potem vas bomo seveda povabili, da boste tudi vi tam in da bo, se boste udeležili delavnice. Tam bodo sodelavci iz vsega Evropskega parlamenta, zato bomo si prizadevali tudi za udeležbo poslancev iz drugih odborov, zato mislim, da bomo tam lahko našli odgovore na vprašanja, kakšne bi morale biti naše prednostne naloge v prihodnosti. In še zadnja točka, naš delovni program za leto 2011. Imamo osnutek delovnega programa, ta osnutek bo čez dva tedna obravnava odbor in seveda predstavnike vašega odbora bomo prosili, da podajo vsaj prvi niz izjav, ampak pravo posvetovanje bodo potekalo šele potem. In upamo in želimo si, da ne bomo imeli zadržanih odzivov, ampak da si bodo posamezniki dejansko ogledali program, nam povedali svoje mnenje. Tri dodatne spodbude imamo za vas, zato da boste dejansko sodelovali in podali povratne informacije o tem, ali je to pravi program za Evropsko okoljsko agencijo. In Prva, prva je ta, da se bomo dejansko začeli spopadati s povezavo med učinkovitostjo virov zelenim gospodarstvom in preučevanjem fizičnega ekosistema. Naprimer, analizirali bomo življenjske cikle, zato da si ogledamo širšo sliko o tem, kako lahko posamezni sektori in podjetja razmišljajo o učinkovitosti virov. Naprimer, nima smisla, če si učinkovit na področju porabe vode, po drugi strani pa druga sredstva, druge vire koristi zelo neučinkovito. Zato mislimo, da so določena področja takšna, ker bi izvajanje moralo biti boljše. Zato je eno od ključnih področji ta, da sodelujemo s kolegi iz komisije in tudi z vami in da dejansko jasno povemo, da obstajajo določena politična področja, ki bi jih bilo mogoče bolje izvajati in v širšem obsegu. Če bi to storili, potem bi to lahko bolje izkoriščali vire, naprimer odpadki pri embalaži in tako naprej. Tudi na področju kovin, ki se uporabljajo v elektronski industriji. Drugo področje, ki ga zelo podpiramo, je to, da bi okoljsko ocenjevanje, poročevanje, spremljanje in tako naprej vključili v vaše delo in sicer na različne načine. Mislim, da je naša vloga takšna, da bi si ogledali vesoljski program, naprimer, program GMS bi lahko bolj pripeli k našemu delovnemu programu. To je prednostna naloga za nas, kajti veliko sredstev se porablja za evropsko vesoljsko politiko, zato mislim, da bi si morali prizadevati čim bolj sodelovati o tem. Povezali se bomo tudi za Inspire in SEIS. Poskrbeli bomo za to, da bomo imeli ustrezne vloge na tem področju in da vam bomo zagotovili informacije in podatke za to, da boste lahko vi pripravili ustrezne politike. In tretja tema pa je nekaj, kar je za agencijo vedno bolj pomembno. In naše mnenje je, da je to vedno pomembnejše za to, da bo Evropa ustrezno ravnala v zvezi državljanja in viri. In sicer, kako delamo in sodelujemo s sosedščino. Imamo delovna področja proti vzhodu in jugu in mislim, da želimo okrepiti svoje prizadevanje za to, tudi s kolegi na področju Arktike, zato da poskrbimo, da bodo ta čezmejna vprašanja dejansko ustrezno rešena s pomočjo ustreznih pretokov podatkov. Če pa želimo to storiti, potem moramo z generalnim direktoratom Relax Eco in drugimi pripraviti, da bomo imeli kapacitete za to. To so kritična področja, naprimer kakovo zraka, voda in nekatere vprašanja, o katerih ste razpravljali danes popoldan v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Imela sem priložnost govoriti z gospodom Kebrandjem, on je odgovorna oseba za povezavo z agencijo in mislim, da je ključno, da poskrbimo za to, da bo naš program čim boljši in da boste vi kot proračunski, proračunski organ to potrdili. Seveda pa si želim, da bi tudi vi sodelovali pri pripravi našega programa in napovedali, kakšno je vaše mnenje o njem in kateri elementi bi bili tisti, ki bi vam čim bolj pomagali pri vašem zakonodajnem delu. Tako, gospod predsednik, hvala lepa, beseda je spet vaša. Uh, hvala lepa, kar precej pomembnih zadev ste navedli. Kolegi pa tudi že želijo podati svoje pripombe. Omenili ste gospoda Grbandija, ta je tudi prvi na mojem seznamu, ki bo dodal nove zamisli, prosim. Hvala lepa. Omejil se bom. Rad bi se zahvalil Žaklen Meklej, da je z nami. Mislim, da je zelo dobro, da občasno prijete v naš odbor in nam poveste več o vašem strokovnem znanju in izkušnjah. Imel sem priložnost obiskati vas februarja v Kevnhavnu kot osebe za stike tega odbora z vami in profesionalnost in strokovnost agencije me je usupnila, tako da priporočam vsem poslancem, da obiščejo agencijo. Naslednje leto upam, da vas bomo lahko obiskali uradno kot delegacija v Rejnvi. Imam pa specifično vprašanje, kar se emisice od dva tiče. Seveda so se znižale, tudi zaradi gospodarske krize. Moje vprašanje pa je, sami ste že dejali, da ne gre samo za recesijo, gre tudi za strukturne spremembe. Zanimalo bi me, katere so te. In druga zadeva, zaradi recesije namenjamo manj sredstev inovacijam in zaradi tega mislimo, da počnemo prave zadeve tem trenutku, vendar pa, ko, se, ko si bo gospodarstvo pomoglo, bomo spet padli nazaj nekaj let, zato ker ne bo dovolj inovacij. Hvala lepa. Hvala lepa, vi ste naša oseba za stike. Holzbeck pa je predstavnik v upravnem odboru in bo tudi prispeval k razpravi, prosim. Sandrin Bilji. A, njega. Sandrin Bilji teraz. Zdaj. Merci, monsieur le Président. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa, gospod Magdejt, za vaš prispevek in hvala lepa tudi Evropski agenciji za okolje za to, da se trudi pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Zato z vašo pomočjo lahko ustvarjamo novo zaupanje pri državljanih glede politike, to je tehnična strokovna podpora in tako znova izpostavljamo, kako pomembna je ta tema in kako nujno moramo delovati. Želela bi se vrniti na poročilo TBB. Tukaj je šlo tudi za biotsko raznovrstnost in eh, rečeno je bilo, da bomo imeli zelo veliko izgubo 50 milijard evrov do leta 2050. Rada bi izvedela, ali je agencija že ocenila dva elementa, ki sta povezana z biotsko raznovrstnostjo. Najprej, kateri so glavni pokazatelji in katere so industrijske panoge, ki so najbolj odgovorne za izgubo biotske raznovrstnosti in druga zadeva težave in pomankljivosti, kar se tiče zaščite evropskih naravnih območij. Mislim, da bi morali definirati širše strukturne mehanizme za varstvo biotske raznovrstnosti ali pa bi morali imeti novo razvojno politiko, da bi to bolje dosegli. Hvala lepa. Gospod Šleter. Hvala lepa. Vedno vas je lepo videti tukaj. Pogledal sem si vaš program in veseli me, da govorite o učinkovitosti virov in zeleni, zelenem gospodarstvu. Mislim, da je tukaj zapisano tudi nekaj o integraciji in skupni politiki, skupnosti. Mislim, da je to pomembno, kajti ne moramo kar tako verjeti, da bo zelena tehnologija prinesla vse rešitve. Kakšno skupno kakšno politiko potrebujemo v prihodnosti, da bi bolje izkoriščali naše možnosti ali menite, da bi morali bolj intenzivno delati ali bi morali bolj intenzivno se ukvarjati s tem. Zanima me, kaj vi menite o tem, da bi o tem začeli že leta 2011. Ta letak, ki ste nam ga dali, je tudi zelo zanimiv in imamo težave s sistemi, s storitvami ekosistema. In če verjamemo gospodu Konstanci iz ZDA, na primer, potem je vrednost ekosistemov, naravnih ekosistemov, 2-3 krat večja od eh, človeških. In če jih bomo uničili, bomo seveda na slabšem. Seveda gre za zelo veliko storitev, ne gre samo za vire, ne gre samo za rekreacijske prostore, gre tudi za veliko drugih storitev. Torej, kaj boste storili? Kaj bi lahko dejali državam članicam na to temo? Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Hvala lepa. Danes razpravljamo o zelo pomembnem poročilu in pri tem smo videli, da smo vsi zelo žalostni, da Evropska unija ne zmore izpolnjevati svojih ciljev, ki smo si jih zadali v Göteborgu leta 2001. Mislim, da je pomembno, da ustavimo izgubo biotske raznovrstnosti. Katere razloge bi navedli za to, da nismo uspeli doseči naših ciljev na tem področju? Torej, kakšno je mnenje Evropske okoljske agencije? Prav tako poročilo izraža zaskrbljenost, da nismo dosegli napredka, kar se uporabe pomorskih območij na torej 2000 tiče. Katere ukrepe bi lahko agencija predlagala, da bi imeli bolj očinkovito zaščito morskega okolja v Evropi. Prav tako, kar se Life Plus tiče, kar se izdatkov tiče glede 2011, glede proračuna leta 2011, mislim, da je to izredno majhen del proračuna EU kot celote pol odstotka, če se ne motim. In rad bi vedel, kaj bo agencija predlagala za to, da bi proračun Life Plus lahko povišali. Pa tudi potrebujemo več gospodarske podpore za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Thank you, Kriton Azenis. Hvala lepa, Kriton Azenis, prosim. And... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi pozdravil še enkrat v tej dvorani gospod Megled. Prav tako bi rad izrazil zadovoljstvo, da se EEA osredotoča na naše razprave in da vedno dobro prispeva k njim. Eno od log EEA je, da ponudi pokazatelje za izgubo biotske raznovrstnosti, tako da bomo lahko učinkovito politiko na tem področju tudi izvajali. Običajno imamo težave glede podatkov, glede raznovrstnosti. In zdi se mi, da so ti podatki razdrobljeni po institucijah in časih med nevladnimi organizacijami. Zdi se, da bomo morali okrepiti naše pokazatelje. Rad bi poprašal gospod Megled, kako meni obiti te težave in kako bi lahko bolje opredelili naše cilje glede biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Okay. Hvala lepa. ELS-a pa sploh ni več po dvorani. To je zelo zanimivo. Tako da sedaj gremo na drugo stran dvorane. Gospa Merkis. Thank you, Ms. McGill. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod Megled, da ste prišli in za vašo zelo zanimivo predstavitev. Tri vprašanja imam. Prvo, to je tema, o kateri smo že govorili, izobraževanje. Izobraževanje je izredno pomembno za ravnanje z našimi viri. To bo naslednja točka, mimo grede. Kako bomo ravnali s pomankanjem virov? kako bomo izboljšali naš ekološki vtis. Ali imate vtis, da imamo dobro politiko na tem področju, da bi se tega nalotila EU in kako naj se tega lotimo, še prav posebno, ker, in to je druga točka prednostnih nalog nove komisije, gre za pomankanje virov oziroma gre za učinkovitost surovin in virov. Danes bomo imeli oprostite, letos bomo dobili sporočilo o sorovinah, naslednje leto pa bo gospod Potočnik izdal tudi sporočilo o učinkovitosti sorovin. Ker Brand je govoril o inovacijah, včasih imamo občutek, da ne vidimo povezave med učinkovitostjo ravnanja sorovinami, pomankanjem med teh inovacijami. Prav tako pa je potrebno omeniti podnebno razpravo. Naprimer, nisem videla še presoje vplivov in tudi ne upoštevamo pomankanja virov in sorovin. Govorim nam naprimer o deserteku. To je pristop na zelo široki podlagi. Ali imamo materijale, sorovine, da se lotimo takšnega projekta? Če govorimo o vseh veternih elektrarnah na morju, ali imamo vse potrebno, da izvedemo te velikanske projekte. In tretja zadeva, vpliv finančno-gospodarske krize. Govorili smo o krizi z odpadki, ki se pojavlja v kampanji in časih se mi zdi, da zaradi gospodarsko-finančne krize zanemarjamo veliko okoljskih pravil in da tudi ne upoštevamo direktive o odpadkih in odlagališčih odpadkov in izvajanja tega, kako bomo zagotovili, da kljub temu, da smo v recesiji, ti kriterije ostajajo nekaj, kar spoštujemo. Hvala lepa. Jo, Hvala lepa, Vittorio Prodi. <coughs> Grazie, president. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujemo se tudi pri gospe Megleit za njeno navzočnost zadnjič vas je videla v Kebnhavnu. Na kop 15. Pa saj ne, da bi to bila, ne vem, kako odlična zadeva, vendar pa naša, vaša navzočnost tukaj je zelo pomembna. Zahvaljujem se vam za to, da ste prišli k nam da ste nam predstavili trenutno stanje, še prav posebno, kar se tiče storitve v ekosistemih, pri ekosistemih v Evropi. O tem ste govorili. To izgleda zelo kočljivo. Razmere se slabšajo. Prost čas. spet se moramo torej lotiti zadeve in jo spraviti pod nadzor. Biti moramo dejavni in sicer zelo odločno dejavni. Še prav posebno pa se vedno sprašujem, kako kaže z razmerami v državah članicah pravkar smo imeli zelo veliko pomislekov na strani držav, kar se tiče uprave zemljišč. Enako pa velja tudi za podnebne spremembe. In tudi načrtovanje prostora je zelo pomembno. Potem pa gre tudi za gospodarjenje z vodami. podtalnica, nivo podtalnice se niža. Istočasno pa vidimo, da vodo vedno bolj intenzivno uporabljamo in izkoriščamo. Ni pa ponovnega dotoka podtalnice. Torej, pri načrtovanju prostora moramo kot politiki sprejeti ukrepe, ki bodo zaščitni. To so zame zelo pomembni vidiki. Tudi zemlja je sistem, ki ni lokalno omejen. Prispeva naprimer tudi k absorpciji CO2 ali k proizvodnji toplogrednih plinov. Kot rečeno, tudi upravljanje zemljišči je potrebno omeniti. To seveda ne velja samo za Evropo. To vprašanje je čezmejno. Veliko, veliko je še vprašanj. Kaj ti je? vse skupaj je še precej nedodelano, kar počnejo države članice, ko se upirajo takšni direktivi. Molto grazie. Hvala lepa. To je kot Loch Ness, vedno znova se pojavlja ta direktiva o uporabi tal. Tega ne smemo pozabiti. Linda McKevin. Well, Vittorio Prodi reminded me that we... Vittorio Prodi me je spomnil, da se moramo zahvaliti za vaše gostiteljstvo v Kipnhavnu. Videli smo, kako agencija deluje, govorili pa smo in to me skrbi, ali najbolje uporabljamo delo agencije. Kaj vi menite o tem? Kako uporabljamo vaše strokovno znanje, vaše delo, kako to uporablja komisija in kako bi lahko to spremenili? ne bi smeli biti samo še en raziskovalni institut, ki opravlja zadeve. Biti morate bolj povezani z nami. In zanima me, ali ste razmislili o tem, ko, ko smo bili tam pred šestimi meseci in decembra, zdaj že juni, kako bi lahko izboljšali stike s parlamentom, da bi bila agencija bolj vidna, bila bolj proaktivna, ne vem, ali je to možno mi se ukvarjamo z zakonodajo, ne samo z okoljem, naprimer tudi s farmacijsko zakonodajo, saj samo v tem trenutku. Ko sem v dvomi glede okoljske zakonodaje, agencija nikoli ni prišla in podala prispevek. Bilo bi dobro, če bi imeli kakšne podporne dokumente. In zanima me tudi, kako komisija uporablja vaše znanje. Ali jim nudite strokovno pomoč, kako sodelujete s komisijo. Morda je samo parlamenta, ki je v stiku in ki mora sodelovati. In morda je naša krivda, da ne sodelujemo z vami dovolj. Najti pa moramo način za sodelovanje. To je moj tretji mandat in ne vem točno, o čem lahko govorimo z vami, zakaj vas lahko prosimo, kaj nam lahko nudite. Morda bi bilo to dobro tudi za naše asistente, ki upravljajo raziskave in dobro bi bilo, če bi točno vedeli, kakšna je vaša funkcija. Naprimer, ko gre za poročevalca, glede pomembnega vprašanja, bi lahko povedali, katere informacije dajete komisiji in kaj je pomembno za ozadje. Dobro vprašanje. In še zadnji govornik, Ejkut. Hvala lepa, gospod predsednik, kratek bom. Vedno je dobro imeti vas tukaj, kot veste. In to je moje vprašanje povezano s predhodnico McEwen. V tej fazi bi bilo zelo dobro za nas. Vemo, da je komisija podala sporočilo minus 30 odstotkov. Jasno je, da EEA skuša zagotoviti, da bo ju dosegala cilje. Jeseni bomo spet govorili o tem, ali dosegamo cilje. Zanima pa me, ali bi lahko, ali opravljate analize tudi zato, da bi bili bolj ambiciozni na ravni držav članic. Na evropski ravni je to zelo pomembno. Morda bomo prišli do minus 30 odstotkov. Komisija pravi, da je to možno. Kaj to pomeni za države članice in kakšen je potencial na tem področju? zelo dobro bi bilo, če bi EA pripravila jeseni sporočilo tudi o državah članicah, kajti komisija nekoliko okreva glede tega. Hvala lepa. Okay, quite a lot of questions. Kar pa se vprašanj? Mislil sem, da ste že bili pri nas. Še po decembru, kjer nahalno. Tako hitro teče čas. No, prosim za vaše odgovore. Da, bila sem tukaj, prav imate. Torej, naj se lotim vprašanj po vrstnem redu. Kar se zniževanja tiče, imam poročilo, ki smo ga pripravili danes, imam tiskovno sporočilo, podajamo dober profil, odkot prihajajo ta znižanja. In videli boste, da je zelo zanimivo, da je prišlo do premika kako proizvajamo elektriko po EU. Kaj je gorivo, uporabljamo za to in to je ena od sistemskih sprememb. Prav tako pa pravimo, da nekatere države, naprimer Združeno kraljestvo, pa tudi v drugih, kjer so se premaknili na biogoriva, imamo nove dejavnike na področju energije. In mislim, da so to dobra znamenja iz energetskega sektorja. V Nemčiji se je zmanjšala proizvodnja iz termoelektran, jedrske elektrane pa so proizvodno povečali, to morda ni dobro, kakorkoli že. Potem pa tehnično zniževanje v nizozemskih elektranah, tudi to je dobro, lahko vidimo področja, kjer lahko pričakujemo, da se to ne bo več povečevalo. To je tudi, na primer, promet po drugi strani tudi jeklaška industrija, po drugi strani pa imamo tudi povečevanje gospodinstva in storitve. Tukaj se emisije še vedno povečujejo, tukaj moramo biti previdni, prav tako pa lahko vidimo, da ko cene nihajo, se tudi cene po državah prilagajajo in to je nekaj, kar človeka zmede, tega se moramo zavedati. Prav tako pa prihaja povečanje vodikofloro oglika. In vidimo lahko, da se tudi koncentracije drugih plinov povečujejo in tukaj moramo biti previdni. Potrebno si je ogledati poročilo, to je zelo zanimivo. In morda boste videli, kaj je nam naša prihodnost. Kar se inovacij tiče, jasno je, da ZDA in gotovo Japonska da tam vidimo visoke ravni za inovacije. Tega pa v Evropi ni. Torej, prav ste imeli. Posebno pozornost je potrebno nameniti, še prav posebno v časih gospodarske recesije za inovacije. In še prav posebno za ozelenitev gospodarstva, kot to imenujemo. Kateri so sektori, ki so odgovorni? Kmetijstvo, urbano načrtovanje, torej širjenje mest, betoniranje, recimo temu, in promet. To je na celini, na morju pa seveda ribolov. In tako se niža stalež. In potem je bilo nekaj vprašanj o tem, kako bi lahko išli iz tega. Sodelujemo s komisijo zelo tesno, glede bioraznovrstnosti naprimer. In vsako leto so naši odnosi s komisijo vedno boljši. Še prav posebno dialogo s komisarjem, mislim, da zelo dobro sodelujemo. To pomeni, da je veliko poročil, podatkov in informacij dejansko takšnih, da lahko pokažemo, kako bi lahko bili bolj učinkoviti, kako bi spostavili temelje in kako bi povezali vprašanja, kot je bioraznovrstnost. In to je resnično bilo nekaj, kar je bilo skupno prizadevanje nas, komisije in raziskovalnih centrov, skupnih centrov. Tako da smo vsi sodelovali v zadnjih 12 tednih, da smo pripravili vse podatke. Sedaj pa še vprašanje o sektorjih pri ciljih smo s komisijo želeli določiti pod cilje, ki so namenjeni panogam, za katere menimo, da imajo ključni vpliv na bioraznovrstnost. In to so cilji, ki niso izven darovanja teh sektorjev, seveda ribištvo. Vendar pa moramo to razširiti tudi na pomorski indeks. Ne gre samo za posamezne vrste, gre za to, da moramo videti celoten ekosistem od plenilcev na vzdolj. In to je ta zamisel restauracije. Zakaj se vračamo na to? Zato, ker vidimo, da je eutrofikacija v morskem okolju še slabša, če nimamo celotne verige, plenilske verige. Prehrambe, obaljti kot to, vidimo, alge cvetijo prekomerno. To zato, ker pač nimamo več prave strukture. Plenilcev ni več, na primer. In to, kar smo videli v sladkih vodah, se sedaj pojavlja na morju. Sedaj pa še panožni cili, ki je za širši ekosistem, ne samo za cilje glede posameznih komercialnih vrst. In pri ekosistemu lahko vidimo izboljšave kar se uporabi zemljišč in spremembe le tega tiče. Prav tako pa vidimo spremembe, ko se osredotočajo bolj na posamezna področja proizvodnje, največ tako obsežnega kmetijstva. In tako bi panožni cili lahko dali možnost, da izboljšamo biološko, biotsko raznovrstnost. Veliko je ciljev, ki smo jih izdelali s kolegi iz komisije, skupaj z državami članicami, zato da bi skušali zagotoviti, da bi ti podcili bili bolj povezani s posameznimi panegami, kmetijstvo, ribištvo in tako dalje. Seveda promet, urbana okolja, to je druga zadeva in upam, da si bomo lahko zadali fragmentacijo tudi na tem področju in si to bolj podrobno ogledali. Razkrak pri upravljanju zaščitenimi območji seveda to obstaja, tukaj bi lahko bili boljši. Področje Natura 2000, to so opozorilna znamenja, ki jih lahko vidimo. Program GMS nam resnično pomaga, kaj ti tako lahko veliko hitreje aktualiziramo vse skupaj, vsako leto, ne pa vsake pet let. In tako boste lahko prej videli, vsi bomo lahko prej videli, kje so nevarnosti, prav posebno pri teh zaščitenih območjih. Tako da boste bolj na tekočem in boste lahko bolj razumeli te podatke. In potem bomo lahko to bolje izvajali in tudi uveljavljali. Očinkovitost virov, mislim, da je to zelo dobro, da si vi tega želite. Kako bomo dosegli ta premik in kakšna je povezava s povezavo ekosistemskih storitev. Veliko je ekonomike, ovrednotenja in danes smo podali poročilo o ekosistemih in povezavi z raznovrstnostjo. To je zelo pomembna študija, kaj ti pravi, da je zelo težko posplaševati. Potrebno je poznati lokalni kontekst. Tukaj se sedaj vračamo na ekosistemske storitve. Tukaj v tej podlagi lahko vidite, kaj lahko počnemo. Tukaj zadaj tabela. Ekosistemske storitve, ki so ogrožene po različnih habitatih. In to imamo tudi po državah. Lahko vidite, da resnično skušamo oblikovati tiste storitve, ki potrebujejo našo pozornost. To je prvi korak, potem bomo razvili pokazatelje kot sem že dejala, poskušamo razpravo razširiti glede učinkovitosti virov, da bi imeli tudi življenjske cikle, ki gredo preko vode, zemlje in si skušamo ogledati ekosistemske storitve, ki so potrebne, da zagotovimo vzdržnost. In potem davki. Seveda to mora biti v tej mešanici. Potem ozorce potrošnje, spodbude in mislim, da vidimo dobre primere globalno gledano, da ni vedno cena tista, ki spremeni obnašanje potrošnikov in voda, je zelo dober pokazatelj za to, da cena ne bo vedno pravi odgovor. Avstralija in ZDA, na primer, tam so opravili veliko študij, šlo je za trajnostno skrbo z vodo, kar je to, da je bilo to gonilo za spremembo obnašanja, ne zgolj cena. Tako da mislim, da moramo biti odprti v Evropi in iskati dobre prakse po vsem svetu, če seveda vidimo, da so, dobre, da so zamisli dobre. In mislim, da je potrebno potem te tudi vključiti v naše, naše prizadevanja, ko združujemo vire in storitve. Morsko okolje. Zaščitena območja. Mislim, da je to priložnost, da se soočimo s širšim vprašanjem. Imamo samo dve območji od tisoč, možnih 1500, ki smo jih zajeli. Pa, čezmorska območja so zelo pomembna. Deset odstotkov koraljnih območij je v naših evropskih vodah, EU vodah. Tako da imamo precej odgovornosti katerimi se soočamo mi, ne samo država razvoja. Torej gre za to, kako lahko nadzorujemo ta zaščitena morska območja, kajti če nam bo spodletelo, potem to zato, ker ne vemo dovolj, ker nimamo dovolj povezav med sektori in habitati. O Life in Life Plus ne morem govoriti, seveda si želim več investicij, vendar pa potrebno je zagotiti pravno ravnovesje med ozelenitvijo gospodarstva in čistimi okoljskimi vprašanji. O pokazateljih bioraznovrstnosti mislim, da imamo boljše stališče od lanskega leta. Takratni komisar Dimas je predvidel, da ne bomo izpolnili cilja in to nas je prisililo, da smo dejali, da nimamo dovolj pokazateljev, da bi zajeli cel spektr vprašanj. V teh zadnjih 12 tednih smo pritisnili na plin in smo izdelali temeljne pokazatelje, ki so dobri in so podlaga za naše delovanje. Izobraževanje, mislim, da lahko storimo veliko na evropski ravni, kar bo olajšalo izobraževalne procese v državah članicah. In to pravim zato, ker mislim, da je na evropski ravni potrebno nameniti več besed odnosom mednarodno gledano. Tega morda ni dovolj. Moja agencija mora podati več argumentov v tej smeri ko bomo govorili naprimer o evropskem vtisu ali vodnem, tako da bomo lahko potem vedeli, kaj se je potrebno naučiti in da lahko potem to razširimo na globalno raven ali pa znižamo na nacionalno. In bi potem lahko natančno vedeli, kako odvisni smo od surovin, od drugot in kje je tisto pomankanje. Mislim, da je to dobro, ne samo v agenciji, temveč tudi v mednarodnem forumu za kovine. In tudi železova ruda je zelo pomembna za rudarjenje v Afriki, naprimer. Zelo smo odvisni od tega, zato ker ne recikliramo dovolj. Veliko je torej pomembnih argumentov. Če bi bili bolj ocinkoviti pri reciklaži, bi se o mineralih, rudah, po svetu drugače pogovarjali. Torej, prednostni projekti, da, tukaj gre za povezavo med surovinami, izbrati si jih nekaj tistih, ki so najpomembnejši, kako lahko tudi spodbudimo inovacije. Te, pa tudi, naprimer, kako lahko spodbudimo to, kar imamo, embalaža. Mislim, da smo pri reciklaži pravili dobro delo in pri odpadni embalaži, vendar pa bi lahko morda bili še bolj učinkoviti. Desertek. Veliko je različnih načinov, kako govoriti o tem. Morda tudi ni potrebno zelo veliko zagotoviti takoj, vendar pa vsaka presoja vplivov bi morala verjetno vključevati, odkot prihajajo materijali, inovacije, gonilo če bomo to izvajali. In tudi pomankanje vode in pomankanje na drugih področjih je pomembno. O tem lahko govorimo v naslednjih mesecih in o tem lahko razmišljamo o delovnem programu. Torej, mi ne izvajamo presoje vplivov, lahko pa bi morda specifično podali naše strokovno znanje. Izvajanje, o tem smo že govorili, to je vedno na našem dnevnem redu in nekatera področja so prednostna. To bi bilo zelo dobro. Tako bi potem lahko tudi na drugih političnih področjih dosegli napredek in tako bi bili bolj dosledni. Kar se učinkovitosti uporabe virov tiče, to želi sprožiti komisija, tako bi lahko dosegli večjo politično doslednost in to bi pomagalo ekosistemske storitve Vitorijo. Seveda, vse, kar sem dejala, upam, da izpostavlja to, da bomo vedno skušali doseči to, da če se bomo preveč osredotočili na eno področje, bomo izgubili druga področja in zato si želim biti celovita. Če bomo nadrevali s tem, da pri uporabi tal ne bomo poštevali več absorpcije CO2, potem bo to slabo. In potem minus 30 odstotkov. To je zelo politično vprašanje, kot veste. Vendar pa s kolegi v komisiji želimo, da to ne bi bilo preveč politično. Mislimo pa, da smo o nevarnosti, da imamo veliko poti na nacionalni, ra, evropski ravni, da bi dosegli še bolj ambiciozne cilje. Vendar pa na določeni točki je potrebno končati tehnično razpravo in sprejeti odločitve na politični ravni. Včasih, če si ogledamo, kaj se dogaja glede novih materialov, energije, inovacij, oblik po svetu, potem lahko vidimo, da, če, da moramo biti previdni pri nastalojno letvice biti moramo sistemski, jasni, prav tako pa si moramo ogledati nove tehnologije z različnih vidikov. Ne gre samo za toplogredne pline, gre za celotno, celoten življenjski cikl, kar vpliva na vse, na zemljo, vodo in vsa ostala področja. Kako bomo dosegli teh 80 odstotkov, karkoli že bo, glede toplogrednih plinov? Želim si, da bi bili bolj celoviti, da bi torej gledali na okolje, ne samo na toplo gredne pline. In to tudi počnemo pri uravnavanju. Torej, nekateri odgovori so na voljo in dobili jih boste čez približno 4 mesece. Ali pa zdaj ste dobili prvi pogled v to. Hvala lepa. Ja, Jacqueline McLeod, vielen herzlichen Dank für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 Eh, odpor NB in njegovi člani spoštujejo te tesne stike, vidimo, kako trdo se dela v Kopenhagnu, na to kažejo ti raznovrstni podatki, tako da si lahko ustvarimo podobo o teh problemih in seveda tudi o eh, rešitvah oziroma o strategijah za rešitev teh eh, problemov. Danes smo menili tri, štiri ogromne komplekse vprašanj, ki so nam zelo blizu varstvo podnebja, to je mega velika tema, ki nas se skozi spremlja, biotska raznovrstnost, druga velika tema in učinkovita raba virov za vsemi njihovimi vidiki. Na mizi imamo tudi direktivo o recikliranju elektroodpadkov. To bo prišlo, danes smo imeli poročilo o bioodpadkih, skratka tudi tu želimo postati dejavni kot zakonodajalec, ne da samo govorimo o tem, ampak želimo vse to mestiti tudi v ustrezni legislativni okvir. In eh, ta odbor je zelo produktivn, eh, kar zadeva eh, učinkovito rabo virov, veseli me tudi, da bomo dobili um, sporočilo komisije v tem kontekstu in vaše študije predstavljajo osnovo, na kateri lahko delamo. Eh, hvala lepa, veselimo se ponovnega snidenja, do tega bo gotovo prišlo ob naslednji priložnosti in lepa hvala. Samo nekaj sem pozabila. Želim na nekaj opozoriti in to je čisto praktična zadeva vedno imamo kolege tukaj v vašem odboru, sedijo nekje tam zadaj, dvigujejo roke, prosim, pomahajte. No, tam so, vedno so prisotni. Zato, če se pojavi kakšno vprašanje, prosim, da se obrnete na njih. Vedno poskušamo podpirati poročevalce in jim zagotavljati vse potrebne podatke ampak v splošno. Če mislite, da se ne ujamemo najboljše, potem vas prosim, da nam to poveste in bomo v neposrednem stiku z vami povedati. Pa moram, da s številnimi kolegi redno govorimo po telefonu in zato je edino pošteno, da to povabilo sedaj velja za vse. Hvala lepa, Johannes in vsi ostali. Vidimo jih lahko tam zadaj in. Spodbujate nas, da bi bili vedno v stiku. Hvala lepa, jutri zjutraj ob 9. sestanek koordinatorjev, ob 10. pa se začne sestanek odbora. Hvala lepa, se je končana.